colleagues, um, please uh, take your seats. We're going to begin. Thank you. Hvala. In lep pozdrav sem. Members, uh, dear speakers, dear participants. Spoštovani govorci. Here today it's a pleasure to welcome you. In spoštovani poslanci, govorili bomo o postopkovnih pravicah osumljencev in obtoženih dosežki in pot naprej. Zaščita pravic posameznikov v kazanskih postopkih je temeljna pravica Evropske unije in veseli me, da imamo danes to tako zelo pomembno izmenjavo mnen. Pred nami je vrsta govorcev, ki vam bodo danes pregovorili. Nekaj postopkovnih stvari. Naj vas obvestim, da je tolmačenje na voljo vseh uradnih jezikih z izjemo danskega, latvijskega in hrvaškega jezika tudi, tu je predvsem namenjeno gostom, vedite, da gre ta izmenjava mnen eh, neposredno uživo preko interneta in da bomo tudi snemali vse prispevke. Zato, da bo dovolj časa za razpravo, prosim vse govorce, da spoštujejo čas, ki jim je dodeljen. Torej, lepo prosim, držite se tega časa. Danes se bomo razpravi osredotočili predvsem na zaščito pravic posameznikov v kazenskih postopkih. To je temeljna pravica Unije in način, da ohranimo vzajemno zaupanje med državami članicami in tudi zaupanje javnosti Evropske unije. Na evropskem območju pravice morajo državljani eh, imeti ne le pravico do poštenega sojena kjerkoli v Uniji, ampak tudi biti prepričani, da lahko uveljavljajo svoje pravice kjerkoli v EU. Kot veste, se naš odbor trenutno ukvarja s tremi zakonodajnimi dokumenti. Najprej osnutek direktive glede eh, varoval za otroke, ki so osumljeni ali obtoženi v kazenskih postopkih. Potem je tu direktiva o določenih vidikih Eh, predpostavke o nedolžnosti in direktiva glede začasne pravne pomoči in pravne pomoči pri Evropskem nalogu za prijetje. Sedaj pa dajem besedo za 15 minut profesorju Taru Spronkenu. Izvolite, oziroma profesorici, izvolite. Uh, um, Hvala lepa. Naprošena sem bila, da podam kratek pregled dosežkov, ki so še pred nami glede postopkovnih jamstev za osumljence in obtožene na ravni EU. Samo opomin bo to, katere so težave, s katerimi se srečujemo, kar je bil tudi razlog za sprejetje teh ukrepov težave, ki jih imajo osumljenci v EU. To sem navedla tudi na prosojnicah. Več je vprašanj. Naj omenim samo prakso, da se zaobide pravico do molka. To je tesno povezano tudi z pretirano uporabo predkazanskega pridržanja in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 približno 30 odstotkov in 60 odstotkov eh, v Franciji oziroma Italiji je ljudi, ki so v predkazenskem pridržanju. Teh ljudi je veliko manj na severu. To pomeni, da kdor je priprt na jugu, bo verjetno tam ostal dlje. In kot rečeno, pravica domovka. Drugo vprašanje pa je to, da v praksi ni zagotovljena pravica do pravne pomoči v eh, predkazanskem postopku. Večina evropskih držav ima že dobro uveljavljene standarde v svoji zakonodaji, ampak pomembno je, kako se ti standardi uporabljajo v praksi. In dogaja se tudi, da osumljencem ni zagotovljeno dovolj informacij. Torej pravica do obveščenosti je tu kršena. Kakšen je dostop recimo do spisa in podobno. Težave, s katerimi se osredotočamo na področju pravne pomoči, gre predvsem za odsotnost postopkov in struktur, ki bi zagotovili pravočasno pomoč Včasih eh, odvetniki ne morejo zagotoviti pravočasne pravne pomoči, tako neka oseba obtiči na policijski postaji, omejena je tudi možnost izbire odvetnika, potem ni dovolj izvršilnih mehanizmov oziroma sredstev ali pa so ta neučinkovita in dosti krat vidimo tudi, da je kakovost pravne pomoči nezadostna. To pa ima opraviti tudi s tem, kako odvetniki, ki zagotavljajo to pravno pomoč, kako so ti odvetniki plačani. Danes popovdan se bomo pogovarjali tudi o pravni pomoči. Brez pravne pomoči pravzaprav večina osumljencev ne bo dobila nikakršnega zagovornika, ker si večina ne more plačati. In če si pogledamo, kako je to regulirano na nacionalni ravni, vidimo, da je uporaba zelo počasna ali neustrezna. Eh, še zlasti, če nekdo želi pomoč v prvem delu, v prvi fazi, takoj po aretaciji. Vidimo tudi, da je nezadostno nagrajevanje izvajalcev pravne pomoči, zlasti v času krize je to zelo aktualna tema eh, vsaki nacionalni vladi. Tudi mehanizmi imenovanja lahko ogrožajo neodvisnost odvetnikov. Odvisno pač je, kdo je tisti, ki izbira odvetnike in pomembno je tudi, ali vlade dajo na voljo pomoč samo skozi odvetniške pisarne, ki morajo podpisati eh, svoj pristanek, da bodo zagotavljale pravno pomoč samo v določenem času, kar seveda lahko vpliva na kakovost. Vse to vpliva na razpoložljivost odvetnika, dostopa do odvetnika in seveda kakovost odvetnika. So if we look, and this is a slight look. Če se ozremo nazaj, tukaj vidite na zaslonu načrt. Ko je bil ta načrt sprejet oziroma ko je bila sprejeta odločitev, da na mesto, da bi dosegli nek popoln inštrument, ki bo zajel vse postopkovne varovalke, da je bolje, da zauzamemo pristop, ki bo bolj postopen in da se pogajamo od enega koraka do drugega. Kot vidite na zaslonu, prevajanje in tolmačenje ter informiranje o pravicah vključuje seveda to tudi sodelovanje s konzularnimi organi, z delodajalci. Vsi ti ukrepi so že našli svojo pot v direktivo in to, kar imamo sedaj na mizi, zadeva pravno pomoč oziroma posebne oblike pomoči. Potem seveda eden od ukrepov se nanaša tudi na še zlasti ranljive skupine, to so recimo otroci. Najprej bi rada povdarila naslednje. Resnično bi rada iskreno dejala, da je Evropski parlament veliko naredil. Tako parlament kot komisija si zaslužita čestitke. Predvsej je kritik odvetnikov nevladnih organizacij na vseh ravneh. Pravijo, da so ukrepi preveč eh, razvodeneli med pogajanji. Mislim pa, da je bilo doseženega veliko, če pomislimo na situacijo v letu 2007 ko je bil sprejet okvirni sklep in ko je v bistvu obležal na mizi. Toliko za začetek. Opravili smo tudi študijo na področju policijskega pridržanja na Maastrichtski univerzi skupaj z drugimi partnerji. In sicer nas je zanimala učinkovitost teh ukrepov, recimo prevajanje in tolmačenje, pravica do obveščenosti, pravica do pravne pomoči in pravica do molka. Na nizozemskem Franciji, v Angliji in Walesu in tudi na škotskem. Škotska ima namreč drugačno jurisdikcijo in drugačen pravni sistem kot Anglija in Wales. Opravili smo empirično študijo. In tako so ljudje sedeli na policijski postaji pet do šest mesecev. To so bili raziskovalci, ki so proučevali prakso in gledali, kako se te pravice uresničujejo v praksi, katere so težave, ki se pojavljajo s temi pravicami. Študija je bila opravljena v situaciji, ko je izvajanje, obdobje izvajanja že sprejete direktive bilo še v veljavi, torej to obdobje še ni poteklo, šlo je torej za raziskavo pred izvajanjem direktive. Naj vam podam par pomembnih stvari, ki smo jih ugotovili in kjer resnično upamo, da se bo situacija izboljšala. Najprej prevajanje in tolmačenje. V praksi smo ugotovili, da resnično obstaja potreba po postopku ocenjevanja, ali je potrebno mm, prevajanje in tolmačenje. Menimo, da kadar je na voljo neko pravno sredstvo, recimo, ko osumljenci potrebujejo prevod dokumentov in ta prevod ni mogoč, takrat mora obstajati ustrezno pravno sredstvo. Potem, pravica do obveščenosti. V večini situaciji je bila pravica do obveščenosti o pravicah zagotovljena, vendar pa v trenutku in na način, ko osumljenci, ki so bili prejeti, niso imeli časa, da bi razmislili o možnostih, ki jim jih nudi zakonodaja oziroma obveščenost, ki so jo bili deležni. Torej, to je tudi zelo pomembno. To je treba imeti v mislih zlasti, kadar govorimo o direktivi o obveščenosti in ko se bo ta prenašala na nacionalno raven. Potem pravica do pravne pomoči, Pogledali smo si situacijo, ko je bilo možno dostopati do pravne pomoči zaradi sistema, ki je veljal v Angliji, Walesu in na Škotskem. Po drugi strani pa smo si ogledali tudi sistem, kjer ni bilo možnosti, da bi bil odvetnik prisoten med zaslišanjem, kar se še vedno dogaja na nizozemskem. Eh, Vrhovno sodišče na nizozemskem ne želi eh, povedati svojega mnenja, vse dokler se ne bo ta direktiva prenašala na nacionalno raven. Bojimo pa se, oziroma vlada strah, da če bo prisoten odvetnik, se bo osumljenec skliceval na pravico domovka. To je nekaj, česar se očitno eh, policija v Franciji, Nemčiji in tudi drugot očitno boji. 50 do 60 odstotkov vseh osumljencev se odpove pravici domov, torej dajo dokaze, dajo informacije, celo v sistemu, ko so bili zelo dobro obveščeni o tem, zakaj je pomembno, da je prisoten tudi njihov odvetnik mnogi osumljenci se kljub temu odpovedo pravici do pravne pomoči, zato ker enostavno menijo, da sami lahko obvladajo situacijo in da ne potrebujejo odvetnika. Podobno velja tudi za pravico domovka. Komaj da kak učinek je na odstotek odpovedi pravici domovka, če je odvetnik prisoten. To ne pomeni, da če je prisoten odvetnik, um, osumljenci ne sodelujejo več s policijo ampak ko sodelujejo oziroma ko eh, navajajo dokaze, je ta odločitev veliko bolj obveščena. Sedaj bi rada na kratko opisala, kakšna je pot naprej. Vi se namreč pogovarjate o varovalkah za otroke, o predpostavki o nedolžnosti in pravni pomoči. Izrazila bi rada zaskrbljenost, namreč v tem pristopu, ki je postopen, je kar nekaj izzivov. Gre za doslednost med različnimi direktivami. Če si pogledamo vprašanje prekrškov, situacije, kjer direktive ne bi veljale, to je res pomembno vprašanje. Namreč vprašanje je, kdaj oziroma kakšna sploh je definicija eh, prekrška. To najdete v uvodni izjavi, sicer pa je to zelo ohlapno navedeno v eh, sami glavnini besedila. Potem tudi direktiva, ki govori o dostopu do odvetnika. Veliko je bilo razprave o tem, ali naj bo odvetnik vključen v vseh situacijah, recimo, ko gre za prometne prekrške, skratka, resnično manjša dejanja. In takrat je bilo ugotovljeno, da je oduzem prostosti tista situacija, ko mora biti odvetnik res na voljo oziroma ko mora biti dana možnost posvetovanja z odvetnikom. Ampak celotna ta razprava o prekrških se ponovno začenja, če si pogledamo direktivo oziroma vidik varovalk za osumljene otroke. Vprašanje je, ali naj bo tu pristop drugačen od splošne direktive glede dostopa do odvetnika, ali potrebujemo posebna varovala za otroke. In tu se odpre vprašanje doslednosti med različnimi direktivami. Potem uporaba uradne pravne terminologije besede, kot je recimo prijetje ali pa osumljenec ali pa eh, obtoženec. To ima lahko različen pomen v različnih situacijah oziroma v različnih državah in to vpliva tudi na uporabo direktive. Lahko se zgodi, da gre za drug moment uporabe v eni državi kot v drugi. Zato je zelo dobro, da izberemo jezik ki bo zelo stvaren. Kajti le v tem primeru bomo ta moment, ko je možno sklicevati se na neko pravico, utemeljiti na dejanski situaciji. Splošen izziv je tudi opredelitev področja uporabe direktive. Recimo. Ugotovila sem že razliko v jeziku, če primerjam direktivo o pravni pomoči. Tu direktiva velja od trenutka, ko osumljenec uradno izve, da je osumljenec oziroma da je obtožen um, ali obdolžen storitve kaznivega dejanja. Pri predlagani direktivi in predpostavki o nedolžnosti pa vidimo, da piše, da direktiva velja za osebe, ki so osumljene ali obdolžene v kazanskem postopku. To pa je veliko manj podrobna definicija področja uporabe. In potem še izjeme. Sama sem že videla, da je bila predlagana zakonodaja glede pravice do dostopa do odvetnika na nizozemskem. In v zakonodaji sem že videla, da so izjeme v nacionalni zakonodaji opredeljene bolj ohlapno, kot pa, če beremo direktivo samo. Par primerov. pravica dostopa do odvetnika. Zelo dobro je, mm, da gre tu za udeležbo v ne glede na to, ali je bila oduzeta svoboda ali ne. Ampak problematično je to, kaj pomeni dejansko sodelovanje odvetnika po nacionalni zakonodaji. Na nizozemskem teče debata o tem, kdaj lahko odvetnik poseže in kdaj ne, kdaj lahko sedi poleg osumljenca in kdaj mora sedeti v sobi za uh, izpraševalce ali ima lahko uh, stik z očmi. Skratka, vse to zadeva izjeme. Potem, zelo pomemben je medsebojni odnos pravic. Recimo, vse te direktive se povezujejo med seboj in če pogledamo pravico do obveščenosti in trenutek, ko se informacije posredujejo osumljencu, to ima veliko opraviti s tem, ali se osumljenec odpove ali ne pravici do odvetnika. Trenutek posredovanja informacij zahteva, da osumljenec razmisli za nekaj časa. V Belgiji recimo se odvetnik oziroma osumljenec ne more odpovedati pravici do odvetnika, ne da bi prej odgovoril z odvetnikom. To pomeni, da mora dobiti nekaj časa potem, ko izve, da ima pravico do odvetnika, nekaj časa potrebuje, da razmisli o tem, ali se želi odpovedati odvetniku ali ne. In videli smo v Angliji in Velsu, ko vprašajo osumljenca, ali želite odvetnika, ta reče ne, ga vprašajo, zakaj pa ne. In ta pač odgovori, ne vem, bom že sam zmogel in tako dalje. Ni pa časa za razmislek. Potem pravic eh, dostopa do spisa. Ta je povezana s tem, kaj sme odvetnik narediti, ko svetuje svoji stranki o strategiji oziroma o sklicevanju na pravico domovka. Zelo pomembno je, kakšne informacije ima policija. To je urejeno v določbah glede dostopanja do spisa. In tu je tudi povezava z možnostjo posvetovanja za odvetnikom in kaj odvetnik sploh lahko počne v tem času. Par vprašanj imamo oziroma par točk za nadaljno razpravo glede predloga direktive o postopkovnih varovalkah za otroke, ki so osumljeni ali obdolženi v kazanskih postopkih. Mislim, da je potrebno govoriti o pravni pomoči in prekrških. Ko govorimo o otrocih, seveda to velja tudi za nekatere vidike odraslih, je tu neka konotacija in sicer ali se prekrški pojavljajo v kazenskih eh, kartotekah. Kaj pomeni to za otroke? Kaj to pomeni za njihovo prihodnost? Kaj pomeni to za recimo otroke, ki bodo nekoč želeli dobiti službo? Vse to je pomembno tudi pri definiciji prekrškov. Spraševala sem, zakaj izjeme pri audiovizualnem snemanju izpraševanja policije, če gre za prekršek, ne vidim, zakaj bi ta izjema morala obveljati. Kar pa zadeva direktivo predpostavke nedolžnosti, tu je problematično razlikovanje med kazenskim in upravnim postopkom oziroma sankcijami, kar najdemo v uvodni izjavi 6. V mnogih državah namreč vidimo, da prihaja do premika od kazenske zakonodaje na upravno zakonodajo in vidimo, da v upravnih postopkih so kazni lahko zelo resne. Zakaj torej to razlikovanje med kazenskimi in upravnimi sankcijami? Kaj pa položaj priče oziroma družine, če ima nekdo privilegiji da ne priča. Tega v direktivi nisem našla. Potem še kar zadeva direktivo o pravni pomoči. To bo temeljni gradnik in predpogoj za učinkovito vseh drugih direktiv. Zelo dober je koncept začasne pravne pomoči za primere, ko je pravna pomoč resnično potrebna v prvi fazi policijskih preiskav, pa ni nikogar, ki bi lahko omogočil osebi tako pomoč. In omejitve oduzema prostosti. To je seveda treba obravnavati tudi v povezavi z prekrški in seveda ima opraviti z definicijo prekrško. Sedaj bi pa zaključila. Mislim, da dejansko posredovanje na ravni EU prinaša koristi, vendar pa je hudič v podrobnostih. Pojavljajo se nova vprašanja, kako te direktive o postopkovnih varovalkah vplivajo na direktive, ki temelijo na medsebojnem priznavanju. Kakšen je učinek čezmejnega zbiranja dokazov na pravico do pravne pomoči in poštenega sojenja? Če si pogledamo tudi evropski Eh, preiskovalni nalog, kako to vpliva v trenutku, ko se zbirajo dokazi v drugih državah članicah. Toliko sem torej imela. Hvala lepa za vašo pozornost. Okay. Hvala, profesor Sproken. Nekoli ste presegli svoj čas ampak eh, moram reči, da je vaš prispevek bil zelo dober, zato vas nisem želel prekinjati. Hvala lepa ostale poročevalce, prosim, da se čim bolj držijo svojega časa. Želim pa pozdraviti kolege iz Združenega kraljestva, pomahajte nam, prosim, gre za mrežo žensk včeraj ni bilo tako mirno, kot je danes. Lahko vam zagotovim, da ta odbor ni vedno tako miren, kot je danes. Kar nekaj odvetnikov in akademikov imamo danes v naši družbi, zato smo bolj umirjeni in olikani. Včeraj pa je bilo nekoliko drugače. Hvala lepa, profesor Spronken, za to. Sedaj pa. Naše poročevalce prosim za besedo oziroma prosim, da podajo svoje mnenje. Potem pa Daniel Pikal in Vanja Patane. Um, Katarina Činiči, ki je poročevalka Libe v zvezi z direktivo za otroke, o otrokih. Bene. Grazie Presidente, buonasera, buonasera a tutti. Hvala gospod predsednik, lepo zdrav sem. Zahvaljujem se vam, profes, eh, predsednik Moraes, in zahvaljujem se vsem kolegom in gostom. Danes je nedvomno zelo lepa priložnost, ki jo imamo v okviru odbora Libe. To je priložnost za. Eh, poglobljeno razpravo o temah, ki so bistvenega pomena pri delovanju našega odbora in bistvenega pomena za naš parlament nasploh. Kot smo že slišali, 16. oktobra je odbor Libe obravnaval predlog postopkovnih jamstev, tema, o kateri tudi danes razpravljamo. To je del svežnja kot je predvideno v načrtu za okrepitev pravic. 30. novembra 2009 je svet to sprejel. Sicer pa imamo tudi program Evropske unije za pravico mladoletnih. Komisija je to sprejela 15. februarja 2011. Nekateri ukrepi, kot vemo, so bili že sprejeti, drugi ukrepi iz, tega, iz te časovnico pa se še razpravljajo. Gre za isto pravno podlago in tudi cilj je skupen namreč, da bi vzpostavili minimalne standarde glede pravic oseb v kazenskih postopkih. S tem želimo tudi spodbuditi vzajemno priznavanje pri delu pravosodnih organov in policije. Seveda ostaja pravica držav članic, da izvajajo še višjo raven standardov varovanja pravic posameznikov. Sama sem poročevalka za direktivo o mladoletnikih, kot je rečem na kratko. In tu se mi zdi, da moramo na evropski ravni nekaj narediti. To pa zato, ker so mladoletniki še zlasti ranljive osebe lahko so to tudi osebe s posebnimi potrebami, ki zahtevajo posebna jamstva. Zato potrebujemo pravico do enotnega postopka. To pa zaenkrat še ni zajamčeno, vsaj ne enako dosledno v Evropski uniji. In zato, da bi zapolnili ta primankljaj, direktiva predvideva kar nekaj jamstev ki jih bom navedla. Prvič pravica do obveščenosti, tako mladoletnika, kot tudi tistega, ki je starš ali skrbnik ali pa neka druga oseba, odrasla oseba. Potem je tu pravica do zagovornika, potem individualna pravica za to, da se ugotovi potrebe vsakega posameznika, potem audiovizualno snemanje izpraševanja, potem eh, odzem prostosti, kar mora biti čim bolj omejeno, pravica do eh, varstva zasebnosti in tudi pravica do seznanjenosti s procesom. Tako velja to za mladoletnika kot tudi za skrbnika. Gre za zelo pomembne varovalke, ampak eh, s pomočjo vlaganja predlogov sprememb lahko besedilo še izboljšamo. Danes imamo priložnost, da na to tematiko prisluhnemo mnenju strokovnjakov, ki prihajajo iz različnih sfer in ti nam bodo lahko dali še dodatno stimulacijo in tudi dodatne elemente, da bomo še bolje delali na besedilo naše direktive. La, doktor Daniel. Gospod Daniel Pikal je z nami, je predstavnik Evropskega oddelka Mednarodnega združenja sodnikov in sodišč za mladoletnike in družino. Hvala lepa, da ste se odzvali našemu vabilu. Potem naj povem še to, da je dr. Pikal nedvomno imel možnost srečati se s temami, ki so predmet današnje razprave. Prepričana sem zato, da bo vaš prispevek izjemnega pomena. S tem besedo dajem kar takoj vam, pri čemer vas prosim, da se držite časovnega roka desetih minut, da bomo kasneje lahko imeli še razpravo. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala za besedo. Eh, skušal se bom držati tega časa, čeprav je veliko zapovedati in eh, skušal bom to povedati čim bolj strneno, eh, kajti evropsko poteka eh, Evropski oddelek Mednarodnega združenja sodnikov in sodi za mladoletnike in družine, eh, se je usredotočil na dve besedili komisije in sveta. Vendar z obžalovanjem smo ugotovili, eh, da je v teh osnutkih oziroma predlogih direktive navedeno, da se direktiva ukvarja pravzaprav eh, z temi eh, sistemi in eh, sicer, ki so specializirani na kazensko pravnem področju, niso se pa ukvarjali z vzpostavitvejo sodišč za mladoletnike ali naprimer sodnike, ki bi se specializirali za to področje. In eh, to bi bilo pomembno, če želimo doseči več napredka. Bodoča direktiva tudi se ne ukvarja z eh, najmanjšo starostjo eh, kazansko-pravne odgovornosti, eh, tako da je obseg eh, direktive, oziroma področje uporabe, eh, omejen z starostjo in otrok na nek način je abstraktno bitje. Kar zadeva področje uporabe predloga direktive, smo ugotovili, da obstaja dvoumnost v besedilu, eh, ko gre za starostno mejo. V okviru te direktive v členih 2 in 3, naprimer, eh, kjer eh, Eh, se govori o tem, da vsakršno dejanje, ki ga zagreši otrok, preden doseže 18 eh, let, da je to potrebno še opredeliti. In sicer, ko eh, se otroka sumi in ko se ga tudi informira o tem, da je osumljen kaznivega dejanja, takrat začne delovati direktiva, To je razumljivo, vendar pa je potrebno povdariti, da je otrok kot storilec, da se pravzaprav to lahko ugotovi eh, šele kasneje, da je mogoče medtem ta otrok postal polnoleten in medtem, ko je datum eh, dejanja eh, tisti, ki omogoča, da se, izvaja, da se začne izvajati direktivo. In mislim, da bi če bi to upoštevalo, upoštevali, omogočilo bolje opredeli, opredeliti področje uporabe direktive. Ta direktiva velja za te otroke in sicer to predvideva drugi člen predloga eh, direktive, ki eh, ga je oblikoval, oblikovala komisija. Tu so potem različne omejitve, zlasti eh, v okviru direktive sveta, pred, zlasti šesti člen, ki govori, ti, ki govori o tem, da se to na, na, ne nanaša na otroke, ki so zagrešili dejanje, če ti predlogi ne bi pripeljali do, eh, do tega, da se naloži eh, sankcijo. To lahko vodi v negotovost z vidika predpisane kazni oziroma z vidika sankcioniranja dejanja. V Franciji, na primer, eh, se zlasti osredotočajo na izvajanje eh, vzgoji, vzgojnih ukrepov, preden preidejo na same eh, sankcije. Vendar, ko se postopek začne, tega še ne vemo. Kaj ti sodnik bo najprej poiskal vzgojni ukrep. Če Eh, to ne bo obrodilo rezultatov, pa eh, to potem pomeni, da ne bo moč izvajati direktive in to pravzaprav ni logično. Omejitve. Kakšne so te omejitve? Če gremo vse do oduzema svobode, naprimer, da se eh, otroka. Eh, pošle v poseben zavod. Je, eh, čudno je, da se tu ne more v tem primeru izvajati eh, teh postopkov in postopkovnih pravil. Naprimer, tu imamo situacijo v Belgiji, ki velja za otroke do 16. leta in naprimer tu. In v primeru, naprimer, kriterij bi moral pravzaprav v končni fazi biti oduzem svobode, eh, tako da bi lahko ugotovili, ali je potrebno ali ne izvajati zadevno direktivo. Eh, kar zadeva eh, pravno pomoč in dostopnost odvetniške pomoči, Eh, in do pravne pomoči in eh, države skrbijo za to, da je to omogočeno, vendar je eh, tu še šesti člen biski v predlogu sveta, ki predvideva v določenih primerjih, da da je to možno, Eh, naprimer, če se upošteva najrazličnejše kriterije, kot so eh, resnost eh, zagrešenega dejanja in podobno. Več elementov, ki jih je potrebno upoštevati oziroma naj bi jih imeli možnost upoštevati od samega začetka postopka, lahko pride do novih elementov v, preiz, v obdobju preiz, preiskovanja. in eh, skratka, eh, kdaj je možna eh, prisotnost odvetnika. Oduzem eh, prostosti naprimer, in način, kako je to formulirano v tem predlogu, lahko rečemo, da ni dovolj jasen, da gre za zelo približno opredelitev, govori se o krajšem obdobju. Kaj to pomeni? Ali gre za nekaj ur, nekaj dnevov ali nekaj tednov? Skratka, tu gre za pomankanje eh, jasne opredelitve potem prisotnost eh, odvetnika, odvetnika in eh, tu imamo naprimer zadevo Salduz eh, proti Turčiji, zoper Turčijo, kjer lahko ugotovimo, da mora biti zagotovljena učinkovita oziroma dejanska prisotnost odvetnika oziroma pravne pomoči in ne samo nekaj, kar je zagotovljeno. Prav tako je potru, potreben razumen pristop k uresničevanju oziroma uporabi teh kriterijev. V eh, Nemčiji, na primer, lahko preberemo, eh, da eh, pravzaprav v 70 odstotkih to vrstnih zadev, ko obravnavajo mladoletnike, pravzaprav ne privede, ne pride do sklepne sodbe oziroma odločbe. In eh, če pogledamo te predloge, eh, glede naprimer na tisto, kar je predvideno za odrasle osebe, tu bi bilo eh, dejansko potrebno predvideti tudi element financiranja te pravne pomoči potem gre tu za preučitev oziroma ocenitev osebnosti mladoletnika, to morajo izvesti eh, strokovnjaki in eh, poklicne osebe. In, eh, Različne države, zlasti naprimer Nemčija, Italija in Francija, imajo posebne družbeno vzgojne eh, zavode oziroma službe, ki znajo opravljati eh, to vrstne ocene, izvajati to vrstne ocene. Eh, In eh, tu, če pogledamo naprimer predlog komisije glede na predlog eh, sveta, vidimo, da je predlog sveta bolj omejujoč, ima več omejitev, eh, z drugimi besedami, da je potrebno naprimer dokazati, da je psihično ali fizično stanje otroka tako, da to omogoča. Vendar tu pravzaprav povsem obrnemo dokazno, dokazno breme. In eh, skratka, ko se ugotavlja, v kakšnem psihizo, psihično, fizičnem stanju je otrok, mladoletnik. Potem tudi audiovizualno snemanje in podobno. Tu, eh, naprimer, o tem smo razpravljali, tudi v Nemčiji to lahko ugotovimo in eh, zlasti pa je potrebno vse narediti, da ne pride do ponovitve eh, dejanja. Vem, da me preganja čas, kar zadeva posebno obravnavo pripora ti pogoji pripora pravzaprav niso zelo razdeljeni v tem predlogu. 12. Eh, člen, ki predvideva ločevanje odraslih eh, in otrok, eh, potem tudi različne klauzule in različni primeri, kjer so možna izuzetja. No, vem, da nimam več časa, tako da sem potem kasneje pripravljen odgovarjati na vprašanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Če bi kar lekel. Hvala lepa, gospod sodnik Pikal. Ta vaša opažanja so zelo pomembna in upam, da bo kasneje v okviru razprave tudi priložnost, da poglobimo razpravo. Sedaj pa besedo dajem profesorici Vani Patane, ki je profesorica na pravnem oddelku Univerze v Kataniji. Tudi njej se zahvaljujem in prosim, da ste tudi vi čim krajši. Hvala lepa. Hvala lepa vam za to vabilo. Moje izhodišče je naslednje. Vsako jamstvo predstavlja omejitev izvajanja neke pristojnosti. Zato je to potrebno omejiti v odnosu do vrednote, ki jo želimo zaščititi. Na področju kazanskega prava govorimo o žrtvi, ki jo pač moramo utrpeti v okviru kazanskega postopka, zato, da zaščitimo primarne zahteve. To pa je ugotavljanje dejstev, mora biti opravljeno z čim manjšo napako in tehnike ugotavljanja ne smejo biti v sporu z osnovnimi pravicami posameznika. No, sedaj pa temeljni vidik, po mojem mnenju. Zelo pomembno je to, ko analiziramo problematične točke direktive. V tem trenutku še nimamo normativnih kazalnikov, ki bi nam natanko povedali, katere so značilnosti pravičnega postopka za mladoletnika. Jamstvo, da je postopek pravičen, je to, kar je vsebovano v evropskih listinah in v temeljnih nacionalnih dokumentih, vendar pa ne vemo, kateri je pravi postopek za mladoletne osebe. Zato je konfiguracija pravičnega sistema za mladoletnike ta, ki je vedno povezana s temeljnim dejavnikom. Namreč kazenski postopek, tudi kadar gre za presojanje posameznika, ki je mladoletnik, ne sme izgubiti svoje značilnosti ugotavljanja kaznjivih dejanj. Namreč kazenski postopek za mladoletnike ne sme biti uporabljen ekskluzivno in izključno zato, da bi na ta način izvajali tudi socialno-pedagoško dejavnost. Gre za kognitiven postopek, gre za postopek, s katerim ugotavljamo odgovornost in dejstva. Torej, spoštovanje pravic pravičnega procesa je tista premisa tudi za mladoletnike, ki jo moramo spoštovati na področju pravosodja. Glede na to, da vsaka izjema nujno pomeni zmanjšanje garancij. Ko upoštevamo posamezne garancije, posamezna jamstva, o kateri govori direktiva, moramo imeti jasno v mislih, kakšen je cilj tega jamstva. Zato, da lahko do določene mire kalibriramo oziroma umirimo izjemo. Preveč nevarno je, da izjeme navežemo na preveč ohlapne koncepte, premalo določene, kajti če izhajamo iz koncepta interesa mladoletnika, ki je bistvenega pomena pri tem predlogu direktive, kot v mnogih drugih mednarodnih dokumentih, torej koncept interesa mladoletnika je preveč ohlapen koncept. Zato tega koncepta ni možno taksativno opredeliti, vendar pa sodnik ima v takem primeru zelo široko diskrecijsko pravico. Zato moramo biti zelo pozorno. Izjeme ne smejo biti vedno opravičene z preširokim konceptom interesa mladoletnikov. Zato moramo vedno upoštevati kolikšne naj bodo te izjeme oziroma derogacije. Kateri so pomembni elementi tega predloga direktive, ki seveda vsebuje problematične vidike? Najprej operativno področje direktive. Drugi člen govori, da postopki, ki se nanašajo na zaščito in vzgojne ukrepe, ne sodijo v področje uporabe te direktive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 ta mladoletnik ne vključi v postopek, ki bi lahko prinesel kazenske sankcije. Lahko pa se uporabijo drugi restriktivni ukrepi, kot recimo zaščita, korektivni ukrepi, vzgojni ukrepi, zato da bi spodbujali dobro vedenje mladoletnika. Rada bi posvarila pred nevarnostjo, da bi na področju mladoletnikov prišlo do prevelike deformalizacije. To se včasih lahko razume kot legitimacija znižanja standardov pravnih jamstev. Pa ne sme biti tako. Tudi pri mladoletnikih moramo zagotavljati uh, zelo pomemben neformalen profil varstva in zaščite. Torej, vedno moramo vsako izjemo ustrezno opravičiti. Ne glede na kontekst, kje pride do omejevanja osebne svobode in ne glede na etiketo, ki se jo da temu ukrepu, ki lahko pomeni tudi omejitev osebne svobode, ali pa ki lahko restriktivno vpliva, mislim, da v tem primeru moramo v vsakem primeru uporabljati jamstva iz direktive. Zavedam se sicer, da to ni del vidikov, ki jih upošteva direktiva, ampak dostikrat, ko govorimo o vzgojnih ukrepih v povezavi z omejevanjem svobode pri čemer se včasih spreminjajo tudi starostne meje za kaznovanost. To so starostni pragovi, age threshold v angliščini. Bodimo zelo pozorni, zato da ta formalna etiketa ne bo postala način za to, da zaobidemo vsebinska jamstva. Jamstva iz eh, direktive se torej morajo uporabljati pri vseh hipotezah, ki lahko pomenijo restriktivne ukrepe ali pa negativne posledice za mladoletnike. To so lahko eh, ukrepi, ki bi do neke mere lahko vplivali na razvoj osebnosti, to so lahko ukrepi, ki če tudi ne pomenijo formalno izvajanje kazanske sankcije, lahko vsebujejo tudi implicitno neko potrditev odgovornosti. To so vsi tisti alternativni ukrepi obsodbi. Torej, ne glede na to, da ne pride do omejitve osebne svobode, pa so to ukrepi, ki pravzaprav pomenijo, da je bila ugotovljena določena odgovornost. Potem individualna ocena odgovornosti. Individualni prestop je nujen zato, da zagotovimo uporabo zakonodaje. To velja za vse odločitve v postopku in za vse odločitve ob koncu samega postopka. Nujno je zagotoviti odločitev, ki bo res individualizirana, z drugimi besedami, primirna za značilnosti posameznika. Zato sedmi člen direktive, ki sicer izredno ne razjasnjuje, kakšni so cilji te individualizirane ocene, mora zagotoviti, da se da izbrati možnosti tako med postopkom, kot tudi ob koncu postopka. Z drugimi besedami, tudi če ne pridemo do končne odločitve glede ugotavljanja odgovornosti, imamo lahko tudi med postopkom eh, nek ukrep, ki mora upoštevati vsakokrat individualiziran pristop. Potem, pri pravica mladoletnika, da prisustvuje procesu. To jamstvo je povezano z idejo, da je za mladoletnika pravica, do uresničevanja svojih pravic odvisna od sposobnosti, da zavestno sodeluje v postopku, torej prisotnost mladoletnika, ob seveda dodatnih jamstvih, ki jih predvideva direktiva, to postane pravica, ki je ni mogoče odreči. Mislim, da je tudi za sodnika za pravosodni organ je prisotnost mladoletnika nujna. Dosti krat namreč prisotnost mladoletnika lahko zagotovi nekatere indice, ki jih ni mogoče zbrati samo s pomočjo eh, ugotavljanja dejstev na papirju. Omenila bi še zlasti, da je pri individualni oceni treba biti zlasti pozoren na posameznike, ki so bili prisiljeni ki so žrtve trgovanja z ljudmi. Ne pozabimo, da gre dosti krat lahko za mladoletnike brez spremstva. V takem primeru je treba upoštevati, kako lahko vpliva eh, priseljevanje posam, na te posameznike. To so ne samo žrtve, pač pa tudi lahko storilci. Potem pravica do obveščenosti peti člen direktive in petnajsti člen pravica do prisostvovanja procesu. Tukaj gre za določbe, ki imajo različno izhodišče. Po eni strani je tukaj zahteva, da starš ali skrbnik prevzame odgovornost za vse to, kar se dogaja, da se zaveda, kaj se dogaja in da lahko spremlja eh, mladoletnika pri odločanju, ki lahko vplivajo na položaj tega mladoletnika v postopku. In potem je tukaj še psihološka in čustvena podpora. Ko govorimo o nosilcu starševskih pravic oziroma o skrbniku, bi Tukaj bilo potrebno povedati, da v primeru odsotnosti staršev moramo poštevati tudi mnenje mladoletnika. Potem obveščanje starša ali skrbnika, seveda jih je potrebno obveščati, vendar pa, po mojem, bi bilo pametno to, kar zaenkrat ni predvideno in sicer uh, dolžnost obveščanja o na roku in tudi kaznovanje v primeru, da pride tu do kršitev. Skratka, ta jamstva se bojim, da včasih niso pospremljena sankcijami v primeru kršitev. Potem, vsakokrat je zelo pomembno, da vključimo vse varovalke. Pomembno je, da ne uvajamo še dodatnih izjem. Potem prisopn, prisotnost zagovornika in sodelovanje pri vzgojnih ukrepih. Vidim, da sem svoj čas že porabila, ampak vzgojni ukrepi, to mora biti komplementarno ali alternativno poleg uh, sankcij oziroma uh, Eh, pridržanja. Ampak kot rečeno, če ne ugotovimo odgovornosti, tudi vzgojnih ukrepov ne moremo izvajati, če je neka oseba pa še vedno v postopku. Hvala lepa, gospa Patane. Kljub omejenemu času ste nam ponudili kar nekaj zelo pomembnih eh, pravosodnih vprašanj, zato hvala lepa. Zdaj pa sprašujem, če ima kdo kako vprašanje, dajem besedo kolegom, kaj ti nože vidim. Z njihovimi vprašanji bomo šele lahko poglobili to tematiko. Sacchi. Allora, a questo punto ecco, passo la parola al sì. collega, all'onorevole Sacchi, per la sua domanda. Gospod Čaki, svolite. Thank you very much, madam chairperson. Hvala lepa, eh, gospa predsedujoča. Eh, dve vprašanje imam za naše strokovnjake. In sicer bi jih vprašal v zvezi s starostjo eh, kazenske odgovornosti, kajti predlog direktive eh, govori o osebah, ki so stare manj kot 18 let. In sicer ne glede na to, da eh, ima večina držav pravzaprav višjo starost in sicer pri 17, 17 let. Na drugi strani pa se je komisija eh, odločila, da se ne bo ukvarjala s eh, to kazensko odgovarnostjo oziroma starostjo v povezavi s kazensko eh, odgovornostjo. Eh, sicer pa. Eh, ko gre za starost, naprimer v nekaj državah je ta starost 14 ali 15 let. Zato me zanima, kaj o tem menijo naši strokovnjaki, ali menijo, da bi bilo potrebno pravzaprav uskladiti te te, to starostno mejo. Drugo vprašanje pa se nanaša na pomembnost eh, uskladitve ocene starosti otrok, ki nimajo ustreznih dokumentov. In eh, ko naprimer se to starost bodi si poceni ali preceni, to lahko privede do problemov. To je ena možnost. Druga možnost, ko se starost otroka preceni, eh, to pomeni potem, da se zna zgoditi, da ga obravnavajo kot odrasle, eh, odraslega in da lahko in to, eh, to ima resne posledice. Torej, kaj menite o ukrepih, ki se nanašajo na opredelitev starostne meje? Hvala lepa. Sì, allora siccome c'è ancora una domanda, forse è. Glede na to, da imamo še eno vprašanje, morda primerno, da prisluhnemo še drugemu vprašanju, potem pa eh, bodo lahko naši strokovnjaki odgovorili na obe vprašanje. Gospod Lambert. Uh, Hvala lepa. Zahvaljujem se strokovnjakov. Kar zadeva vprašanje, ki se nanaša na pripor, In sicer eh, to, kar naj bi bilo nekaj ločenega za odrasle ali pa mlade odrasle. V kolikšni meri, po vašem mnenju, je to možno opredeliti oziroma je to možno utemeljiti? Eh, zlasti, če rečemo, da je ta starostna meja 18 let, Eh, ko je nekdo mlad, mlad odrasli eh, človek, ki potem preide v odraslo starost. In pa opredelitev prekrškov to bi želela resnično dobro razumeti. Torej, eh, ali eh, gre za prekrške, ki bodo potem mladi osebi sledili, ali bodo še vedno ti prekrški obravnavani kot zgolj kot prekrški. In ali lahko pokomentirate morda te eh, razlike, ki jih vidite med besedili predloga sveta in predloga komisije. Eh, in eh, mogoče to bi bilo lahko zelo zanimivo z, eh, z vidika dobre prakse in temeljnih svoboščin. Hvala. Eh, Hvala. Še eno vprašanje. Besedo dajem sedaj kar kolegici. Hvala lepa. Zahvaljujem se vam za zelo koristne informacije, ki so nam jih govorniki posredovali. Ali bi nas morala skrbeti starost storilcev kaznjivih dejanj? ko so tudi žrtve mladoletne. In če Eh, naprimer obstaja po državah članicah različen pristop, pravni pristop k storilcem in sicer iz naslova eh, starosti, naprimer, če je storilec star 10 let, se ga bo obravnavalo drugače, kot če je star 12 let ali pa 14 let. Eh, v moji državi, v Grčiji, pravzaprav se to lahko razlikuje in temu je verjetno tako tudi v drugih državah. Torej, ali, eh, ali bi morali razmišljati o različnih pristopih, ko gre za različno starost mladoletnih oseb, kajti gre pravzaprav za precej ohlapen koncept kajti sodnik ali sodnica morata biti obveščena o tem, zato eh, ko pa gre naprimer za migrante, pa ni povsem jasno, pogosto ni jasno, ali so mladoletni ali ne. Včasih lahko tudi pravzaprav eh, rečejo, da je njihova starost drugačna od realne starosti in potem to je zelo pomembno za vidika kazanske odgovornosti in to lahko pravzaprav precej zaplete zadeve za organe preiskave in lahko je težavno opredeliti starost posameznih mladoletnih oseb. In Zdi se mi, da bo to verjetno težavno, vendar lahko pravzaprav k temu nekaj doprinesemo. Hvala lepa hvala kolegom za njihova vprašanja besedo dajem sedaj kolegom za odgovor prosim vas da se omejite vsak na pet minut torej šli bomo po vrsti najprej gospod pigal Oui, euh, je vais commencer à... Bom dejansko začel jaz, pa me bo kolegica dopolnila. Kar zadeva torej starost kazenske odgovornosti, je v okviru, naprimer, mandata, ki je bil podeljen komisija, to nekaj, kar, eh, kjer lahko rečemo, da, da lahko ugotovimo zelo veliko raznolikost v Evropi glede tega. Kajti v nekaterih državah menijo, naprimer v Belgiji, da naprimer do 18 let naj bi se zlasti predvidelo izobraževalne oziroma vzgojne, vzgojne ukrepe. Eh, in, eh, ko enkrat presežejo to starost, pa, so, pa jih eh, potem napotijo na redna sodišče, medtem ko v nekaterih drugih državah, mogoče eh, zdi se mi, da v Angliji, pa je ta starost lahko dosti nižja. In eh, tu so bili v preteklih letih nekateri primeri. Torej, tu so razlike, lahko je 18 let, lahko je manj. In zato tudi. Eh, pravzaprav je šlo za zelo obsežno delo, kako, to, kako se to uskladiti. E, tu so metode, naprimer, ki najrazličnejše metode, najrazličnejši pravni sistemi v Evropski uniji po posameznih državah. Na vsak način pa se mi zdi, da bi bilo dobro, da se skuša opredeliti eno samo starost, kajti 18-letnik pravzaprav eh, v primerjavi z nekom, ki ima 17 let in pol, če vzamemo mladoletnike v Franciji ali pa 13-letnike, naprimer, v eh, Franciji ni mogoče, da eh, se 13-letnika eh, sankcionira resnično na podlagi prave kazni. Tu gre bolj za vzgojne ukrepe, ki se jih uvede. Po drugi strani pa če bi sodišče, naprimer, obdolži, eh, obtožilo in tudi obsodilo eh, mladoletno osebo, je starost prav gotovo pomembna. Tako to poteka, to so najrazličnejše možnosti, eh, seveda je to v drugih državah drugače. Poskusila bom biti čim bolj sintetična. Mikrofon, prosim. Torno ai punti. To... Osredotočila se bom točk, ki ste jih omili. Najprej starostna meja za kazansko odgovornost. To je problem, ki predstavlja pravzaprav najpomembnejšo oviro za homogenizacijo na evropski ravni. Vsaka država se je odločila po svoje. Predlog direktive se ne ukvarja za starostno mejo, taka je pač bila odločitev, ampak po mojem mnenju gre za zelo pomemben problem. Ne gre za formalno določitev minimalne in maksimalne starosti. Problem je v tem, da ugotovimo, kaj se da narediti z mladoletnikom, ki je pod minimalno starostno mejo. Če recimo določim mejo 14 let, potem pa dovolim, s pomočjo ukrepov, ki niso kazenske narave, da omojimo osebno svobodo nekega posameznika in tem ukrepom pač rečemo preuzgojni ukrepi ali pa ukrepi posredovanja pri osebi, ki ne more biti kaznovana. Kljub vsemu se torej pojavlja vprašanje jamstev. Če pa govorimo o najvišji starosti, 17-18 let, tudi tu obstaja tendenca in mnogi mednarodni inštrumenti pravijo, da se včasih opredeli zgornja meja pod 18 letom. Predlog direktive govori o tem, da se jamstva ne uporabljajo na podlagi dejanske starosti mladoletnikov. Kadar postane ta oseba, osumljenec, to je tisti kriterij. Druge države govorijo o tem, da nek posameznik zapade pod sodstvo, ki se nanaša na mladoletnike, glede na čas, ko je bilo storjeno kaznivo dejanje. Kar pa zadeva dejansko obravnavo mladoletnika, kjer pa moram povedati, da nimamo možnosti ugotoviti starost. To je zelo pomemben problem. V Italiji, samo da vam dam primer iz svoje domovine, ampak to je lahko indikativen primer tudi za druge države, imamo možnost, da ugotovimo starost mladoletnika tudi s prisilo. Poleg, ne vem, jemanja prstnih otisov, kar primerjajo z banko prstnih otisov AFIS, lahko se tudi podvrže posameznika eh, pregledu, kjer preverijo kosti oziroma kalcifikacijo kosti. Ko torej ni možno z gotovostjo določiti starosti, se vedno predpostavlja, da je oseba mladoletna. To je v bistvu procesno jamstvo. Potem, kakšna je lahko obravnava mladih odraslih? Mladi odrasli so zelo variabilna kategorija in tudi tu imajo države različne predpise. Nekatere države nekako podaljšujejo kategorijo mladoletnikov, druge države imajo prav posebno kategorijo mladih odraslih. Mislim, da je temeljni element ta, da je potrebno zagotoviti okrepljena jamstva zaradi tega, ker so to osebe, ki so storile kaznivo dejanje ali pa so osumljenci v kazenskem postopku in to se je zgodilo v trenutku, ko so te osebe bile mladoletne. To pomeni, da mora biti tudi odziv kalibriran na podlagi ranljivosti v trenutku, ko je bilo storjeno to kaznivo dejanje. Tukaj bi zaključila. Hvala lepa, gospa Patane, za te dodatne razlage in odgovore na vprašanje. Zahvaljujem se vsem in besedo vračam predsedniku Moraesu za nadaljevanje našega dela. Izvolite. Hvala lepa. nadaljevali bomo z naslednjim krogom. Gre za drugi del predstavitve o pravni pomoči. Predstavoval bo, bo Denis Dejon, ki je poročevalec na to temo. Prav tako vabim eh, gospod Emilio Alvarez Salcedo, ki je vodja sektorja mm, na Ministrstvu za pravosodje v Španiji, in Zazo Namorace, ki je direktorica odprte družbe v Budimpešti, da se nam pridružita na predsedniškem podru. And uh, Dennis De Jong is going to take the chair for this session. Dennis De Jong bo predsedoval temu delu. Izvolite. Hvala. Claude. Lepo je videti, da številni še niste zaspali, da ste še vedno aktivni. Poskusil bom zadeve nekoliko pospešiti. Mislim, da 8 do 10 minut zaostajamo. Javna predstavitev je namenjena temu, da prisluhnemo pomembnežem, ki smo jih povabili medse, zato da nam pomagajo pri našem delu. Zato mislim, da bi bilo dobro, če kaj povem po predstavitvah, sam pa ne bom začel z dolgo predstavitvijo svojega poročila. V veliko veselje mi je, da lahko najprej dam besedo gospodu Emiliju Alvarezu Salcedu, ki je vodja sektorja na Ministrstvu za pravosodje v Španiji. Izvolite. Muchas gracias por haberme invitado y haber invitado a. Hvala lepa. Hvala, da ste me povabili. Ministrstvo za pravosodje v Španiji se je z veseljem odzvalo na vaše povabilo. Spregovoril bom o sodbah v Španiji. Na začetku pa sem želel povedati, da Ministrstvo za pravosodje meni, da imamo enega najboljših pravnih sistemov kar je mogoče zato, ker pokriva vse jurisdikcije, ne samo španskih državljanov in ne samo vseh državljanov, ki zakonito prebivajo v Španiji, ampak zajema tudi vse državljane, ne glede na njihov izvor. Pravna pomoč je stebr načel pravne države, zato ker omogoča dostop do pravice, tudi najbolj ranljivim družbenim skupinam. Pravice, ki jih eh, imajo državljani v okviru 24. in 25. člena ustave, temelijo na socialnih konceptih pravne države. To je zastavljeno seveda tudi v skladu z ustavnimi načeli. Vsi državljani morajo imeti dostop do pravice, to je člen 119 ustave. Pravica mora biti brezplačna, če pravo tako navaja. Brezplačna mora biti vsem tistim, ki nimajo dovolj denarja in iščejo pravico. To zagotavlja torej nek pravosodni okvir. Enako velja za vse dejavnosti, v okviru katerih bodo državljani imeli na voljo sredstva za dostop do pravne pomoči. To pomeni, to pomeni, da imajo vsi ljudje, tudi zaporniki, žrtve nasilja, in tujci enake pravice kot ostali. Pravniki jim zagotavljajo pomoč in obravnavati jih morajo enako kot vse ostale. Naš model je zapleten, zato ker je španski sistem nasploh zapleten. Imamo splošno administracijo za državo in administracijo za vsako avtonomno regijo. Številne pristojnosti še niso bile prenesene pet jih sploh ni bilo prenesenih, dvanajst jih je, ki imajo svoj sistem. Zato je tudi financiranje različno. Vsaka avtonomna skupnost ima svoja pravila. V številnih primerjih pravnik, ki zagotavlja enake storitve, zaračuna za svoje storitve različne zneske glede na regijo. Z drugimi besedami, zagotavljanje storitev torej ni brezplačno. Nekaj številk imam s seboj. Nedavno so se stroški v Španiji povečali za na 223,5 milijonov evrov milijon 740 tisoč ljudi je bilo prizadetih zaradi tega. Pomoč pravnikov za zapornike stane 44,7 milijona evrov. Torej, V zvezi s tem sem želel spregovoriti tudi o strukturi sistema v Španiji. Naš sistem sestavljajo štirje stebri. Gre za sistem rotacije, prostovoljne rotacije, to so pravniki, ki zagotavljajo pomoč tistim, ki za njo prosijo. Prav tako imamo poseben sistem za zagotavljanje pravne pomoči za ženske, ki so žrtve nasilja doma in v vseh delih Španije je vsaj en specifičen in specializiran pravnik za to področje. In eh, kar zadeva zapore, zelo pomembno je, da razumete, kaj menim s tem. V vseh pravnih oddelkih Španije je vsaj en pravnik zaposlen prav za to področje. Število pravnikov je odvisno od eh, velikosti pravnega oddelka, seveda, ampak na tisoče pravnikov zagotavlja to storitev in sicer vsak dan v letu. In te storitve seveda zahtevajo financiranje, obenem pa je treba vključiti še operativne stroške. Sistema ne zagotavlja neposredno država, obstajajo določeni kolegi oziroma združenja pravnikov, ki zagotavljajo financiranje za to. Zadeva se izvaja na tromesečni osnovi, obračun pa se izvede na osnovi stroškov, ki so nastali. Zato, da zagotovimo, da plačilo seveda ustreza zagotovljenim storitvam. Torej, kar zadeva vsebino te direktive, vam lahko povem, da mi nekaj ni popolnoma jasno. Kakor velja za vse države Evropske unije. Imamo popolnoma različne sisteme pravne pomoči. Če želite standardizirati določena področja, mislim, da bo to zahtevno. Naj vam podam primere. En primer je Evropski nalog za, prije, za prijetje. Ne gre samo za gospodarske stroške, gre za stroške upravljanja in operativne stroške določeni stroški obstajajo, o katerih bodo poslanci morali še razmisliti in ki jih bodo tudi strokovnjaki morali vzeti v obzir. Razmisliti moramo, kakšne so prednosti evropskega naloga za prijetje. Kako bomo zagotovili financiranje za te operacije? Če Španija dobi evropski nalog za prijetje, bomo to seveda izvajali. Imenovali bomo pravnika, ki bo odgovoren za to in Španija bo vse skupaj morala financirati. Ali se države, ki izdajo nalog, tega zavedajo? Vprašanje je, ali bi morali vzpostaviti neke vrste sistem, v okviru katerega bi povrnili stroške, naprimer Španiji ali katerikoli drugi državi, eh, stroške, ki jih ima država zaradi izvajanja tega naloga. Kdo potem plača, naprimer, če je izdan nalog na portugalskem in ga izda Francija? Plača Francija ali Portugalska? Pojavlja se še eno pomembno vprašanje, namreč, ko so ljudje prijeti, se pojavi velik pomislek. Tukaj ima špansko ministrstvo za pravosodje resne pomisleke, kako bomo zagotovili visoko kakovostno pravno pomoč tistim, ki so prijeti. Pogosto ti ljudje nimajo dostopa do odvetnikov, odvetniki morajo poiskati njih. Sami uporabljamo sisteme pravnega svetovanja, po našem mnenju je to dobro uvesti tudi v zaporih, vendar to seveda sabo prinaša stroške. Mislim, da bi morali podpisati sporozum z združenji pravnikov, zato da bodo lahko zagotovili pomoč vsem, ki so prijeti ali zaprti v zaporih. Gre pa še seveda tudi za vprašanje tujcev. naša država ima veliko meja in eh, to je pogosto zelo pomembno v okviru vprašanja mladoletnikov. Vprašanje mladoletnikov na mejah je zelo pomembno. Pojavljajo se vprašanja pravice do azila, pravice do vstopa in tako naprej. Pri vseh teh vprašanjih se takoj pojavi pravica do brezplačne pravne pomoči za vsakega, ki je prijet na španski meji. Če se osebo aretira na meji, je nemudoma upravičena do brezplačne pravne pomoči, ne glede na to, ali so mladoletnik ali ne. Če so mladoletnik, pa so deležni tudi socialne podpore in socialne pomoči. To je tisto, kar sem želel omeniti. Nisem se želel spuščati preveč v podrobnosti. Ampak eh, na koncu želim omeniti še nekaj. Brezplačna pravna pomoč ima seveda svoje stroške. V Španiji poskušamo v okviru proračuna storiti, kar je le mogoče, da zagotovimo, da je pomoč na voljo vsem državljanom. V zadnjih nekaj letih so se stroški zelo povečali tudi do 8 odstotkov. To seveda predstavlja pritisk na finance avtonomnih skupnosti. Proračun se v nekaterih primerjih ni povečal že od leta 2003. Pravniki zagotavljajo storitve, ki pomagajo na 100 tisoče ljudem, ki drugače ne bi bili deležni nobene pravne pomoči. Hvala lepa, mislim, da je bil to jasen prispevek. To bo zelo živahna razprava in po drugem govorniku bomo imeli prav gotovo zelo živahno razpravo. Naslednji govornik je Zaza Namoradze, on je direktor pisarne v Budimpešti. Pobude odprte družbe za pravico. Lepo prosim, da se držite časa za govor, nikakor pa ne smete govoriti več kot 10 minut. Izvolite. Hvala lepa, hvala za priložnost, da spregovorim pred vami danes popovdan. Zelo mi je všeč priložnost, da vam predstavim nekatere podrobnosti. Sedaj govorite o treh pomembnih direktivah o pravicah osumljencev v pravosodnih postopkih. Evropska unija je v zadnjih letih naredila veliko za to, da izboljša procesne pravice v vseh državah članicah. Sprejela je tri temeljne direktive na tem področju. Lepo prosim, da mi dovolite, da vam podam nekaj komentarjev z vidika organizacije civilne družbe skupaj z partnerskimi organizacijami po vsej Evropi. Moja organizacija. The Open Society Justice Initiative že več let dela na tem, da bi zagotavljali pravno pomoč. Imamo pilotne programe na policijskih postajah, zato da zagotavljamo hitro dostop do pravne pomoči. Zagotavljamo tudi pomoč pri reformi pravnih sistemov, izvajamo primerjalne študije po vseh državah članicah in nasvetujemo tudi, kako bi lahko vzpostavili omrežje na tem področju imamo mrežo organizacij iz 18 držav članic. Ta mreža je namenjena procesnim pravicam prav tako. Želimo zagotoviti, da bodo direktive Evropske unije na tem področju zelo dobro zastavljene. V tem kontekstu smo maja letos organizirali okroglo mizo z več kot 40 strokovnjaki, kjer so sodelovali pravniki, akademiki, oblikovalci politik in tudi civilna družba z vseh držav članic. Tam smo pregledovali in analizirali predlagano direktivo o zagotavljanju pravne pomoči in tudi sorodna priporočila. Tri splošne temelje in komentarje smo imeli. Prvič organizacije so ugotovile, kako pomembne so direktive in kako veliko napredka smo že dosegli. Evropski poslanci so veliko prispevali k temu, da smo zagotovili, da so močne določbe ključnega pomena in tako bo tudi v prihajajočih pokajanjih. Drugič, direktiva o pravici do pravne pomoči je tesno povezana z direktivo o pravici do odvetnika. Pravne pravice in zastopanje nima nobenega pomena, razen če lahko posameznik zaprosi za pomoč odvetnika in pravno pomoč. Od leta 2003, ko je komisija začela delati na tem področju, je ta pravica podlaga za vse ostale pravice. In kasneje so predvideli, da bi te zadeve urejala samo ena zadeva, ukrep C. Leta 2010 je komisija sprejela posvetovanje strokovnjaki v zvezi s tem, kako bi lahko rešili to najbolj kontroverzno direktivo ukrep C profesor, ki je pred mano govoril, tudi sam sva bila na tem zasedanju in komisija je takrat predlagala, da bi komisijo razdelili v dva dela, v dve različni direktivi in uh, tako imamo sedaj direktivo C1 in C2. O C2 govorimo sedaj. Tretjič, organizacije so izrazile zadovoljstvo oziroma pomisleke v zvezi z razdrobljenim pristopom v zvezi z zagotavljanjem začasne pomoči in eh, tudi drugimi vidiki. Skrbi nas, da bo tak pristop pustil vrzeli v zaščiti in če ne bomo imeli ustreznega področja uporabe in varoval, bo predlagana direktiva samo prazna lupina. Naše delo je pokazalo, da je dostop do kakovostnega in učinkovitega dela na področju pravne pomoči nekaj ključnega za vse. Na koncu lahko povem, da raziskave kažejo, da je to ahilovo peto v številnih državah članicah. V številnih državah članicah pravne določbe niso zadostne za zagotavljanje pravne pomoči in z praktičnega vidika prav tako ni sistema pravne pomoči. To so tisti trije komentarji, ki sem jih imel. Sedaj pa želim podati še nekaj specifičnih komentarjev bolj podrobno. Prvič, kar zadeva področje uporabe te direktive. Predlagana direktiva predvideva bolj omejeno področje uporabe kot direktiva o pravici do dostopa do odvetnika. To je že bilo omenjeno tudi prej gospa Spronke mi je to omenila, predlaga, govorila je o tem, kako to velja za tiste, ki jim je oduzeta svoboda. Če osumljenec nima dostopa do pravne pomoči, potem ni deležen ustrezne obravnave, to lahko vodi do nadaljnih težav pri zagotavljanju pravne pomoči v prihodnosti. Začasna pravna pomoč je časovno nenatančno omejena, zato se lahko prav tako pojavijo težave. Morda lahko nekomu zagotovijo pravno pomoč, ampak čez nekaj ur bi že moral biti na voljo za zaslišanje na policiji. Po našem mnenju bi morali to razširiti neodvisno od odločitve o pravni pomoči. Obdobje bi moralo biti podaljšano vsaj do takrat, da se osumljenec pojavi pred sodiščem, da se določijo, česa je obtožen. Zagotavljanje pravne pomoči mora biti na voljo, dokler osumljenec nima ustrezne možnosti, da poišče storitve odvetnika. Ta razdrobljen pristop prav tako vodi do težav v zvezi z kontinuiteto storitev pravne pomoči, kajti to ima resne posledice za kakovost storitev. Če povzamem, Glede na to, da je vse skupaj tako povezano, da sta ti dve direktivi tako povezani, lahko povem, da bi predlagan predlog, predlog direktive mora odražati področje uporabe direktive o pravici do odvetnika. Potem pa še tudi nadomestilo stroškov. Predlagana direktiva zagotavlja nadomestilo stroškov za tiste, ki so upravičeni do pravne pomoči. To bi lahko imelo resne posledice, kaj ti predlagana direktiva nič ne govori o kriterijih za upravičenost. Glede na to, da so osumljenci v različnih fazah pravosodnega postopka, se lahko pojavijo težave in zaradi tega bi osumljenec lahko imel različne odločitve v zvezi z dostopom do pravne pomoči in raziskave kažejo, da je dejansko tako tudi v resnici. Zato smo na zasedanju predlagali, da v direktivo ne bi vključili nadomestila stroško. In še tretja stvar je neodvisnost in enakost. Trenutno določitve o kakovosti pravne pomoči vključujejo samo neobvezujoče določbe. Pravna pomoč je neodvisna oziroma mora biti neodvisna od tistih akterjev, ki odločajo o rezultatu posameznega primera. Pravni strokovnjaki so na okrogli mizi navedli primere, primere, kjer je policija sama redno imenovala tiste odvetnike, ki jim bolj ustrezajo. Dejavniki, ki določajo kakovost posameznih primerov, je prav tako predmet razprave. Profesorica Tarus Pronken in drugi so govorili o tem in ugotovili smo, da je v večini državi članic v Evropi tako, da nimajo ustreznih mehanizmov nadzora. V številnih državah pravno pomoč zagotavljajo odvetniki vajenci. Zagotoviti moramo neodvisnost in kakovost posameznih držav članic in to načelo bi moralo biti vključeno v direktivo. Četrto vprašanje, o katerem smo govorili, je bil preizkus sredstev in ustreznosti. Države članice bi morale ta test uporabiti in vedeti, kako se uporablja. Po številnih državah v Evropski uniji je ta test instrument za to, da se omeji dostop do pravne pomoči. V številnih državah je finančni prak za ta test tako nizek, da zelo velik delež revnih osumljencev nima dostopa do pravne pomoči. V nekaterih primerjih celo 95 odstotkov obstaja države, kjer je zaradi tega do pravne pomoči upravičenih samo 10 odstotkov prebivalcev. Podoben jezik imamo sicer že v neki drugi direktivi, ampak to bi morali ustrezno prilagoditi. In še na zadnje, pomen mehanizmov in upravljanja storitev pravne pomoči je ključnega pomena za to, da rešimo vse ostale probleme, ki sem jih omenil. Nekatere države članice imajo sicer mehanizme pravne pomoči, ampak to ne deluje tako, kot bi moralo. Pogosto vidimo, da so storitve zagotovljene le razdrobljeno in ad hoc, nobenega upravljanja ali nadzora ni. V nekaterih državah se ne zbirajo niti najbolj osnovni podatki v zvezi s tem. Zato se pogosto ne razume, kakšni so problemi v zvezi z pravno pomočjo in kakšne so posledice. Niti direktiva, niti priporočila ne vključujejo nobenih priporočil v zvezi z tem zelo praktičnim, pa vendar ključnim vidikom pravne pomoči. Eno najpomembnejših vprašanj za nacionalne oblikovalce politiko v zvezi s tem je, ali se storitve izvajo na najbolj stroškovno učinkovit način svetoval sem litovski vladi leta 2004 v zvezdi z uvedbo novega sistema pravne pomoči in izhajali smo prav iz tega. Vlada je porabljala zelo veliko finančnih sredstev v zvezi z pravno pomočjo, sistem pa ni dobro deloval, ni bilo nobene odgovornosti in nobene preglednosti ni bilo, ker nihče za to ni bil odgovoren. Litovska vlada je potem uvedla progresivne reforme in tako so počasi uvedli ciljno namenjeno institucijo za pravno pomoč. Tudi nizozemska ima popolnoma ločeno pisarno za pravno pomoč, ko so enkrat znani posamezni mehanizmi. Lahko direktiva zahteva, da se oblikuje vseobsegajoč sistem, ki bo zagotovil dostopnost in neodvisnost pravne pomoči. Zdaj le bom končal. To so ključni vidiki našega zasedanja. Zelo veseli smo mm, bili, da smo imeli to zasedanje. Z veseljem vam bomo posredovali tudi podrobnosti. Pripravil sem kratek opis stanja pravne pomoči v nekaterih državah članicah, vse skupaj samo na enem listu papirja, zato da vidite, kakšen je problem in kakšne so nekatere dobre prakse. Sodelovali smo z Evropskim parlamentom, v času dolgotrajnih in težkih pogajanjih v zvezi z direktivo o pravici do odvetnikov. Zahvaljujoč vam smo lahko sprejeli močno direktivo, brez ustrezne direktive o pravni pomoči, določenih vprašanj v praksi ne bomo rešili. Trenutni predlog komisije tega ne more rešiti. Stroški dostopa do pravne pomoči so preprosto previsoki. Posameznik ima pravico do posebnega poštenega sojenja, ampak tudi do pravne pomoči. Hvala. Hvala. Hvala tudi Klodu. Časa imamo do nekaj pred peto, zato da bomo lahko imeli tudi nekaj vprašanj in odgovorov. Preden dam besedo vam, da zastavite vprašanja, želim tudi sam povedati nekaj splošnih besed o poročilu, ki ga pripravljam. Gospod eh, Alvarez je to že omenil. Govorimo o načrtu za procesna varovala, kajti države članice želijo evropski nalog za prijetje. Sprejeli smo poročilo o evropskem nalogu za prijetje, to je bilo v prejšnjem mandatu. V zvezi s tem se ni zgodilo nič, niti v komisiji niti v svetu. S tem nismo zadovoljni, ampak če želite ohraniti evropski nalog za prijetje, potem morate zagotoviti tudi pravno pomoč. Ni dovolj, če rečete, nimate denarja. Tako ne gre. Drugič. Sedaj bom sprejel pristop izključno na osnovi človekovih pravic. Vem, da so v to vključeni tudi stroški, ampak mislim, da je to začetek nečesa, kar bi lahko bilo videti kot varovalo za vse, ki končajo v neki drugi državi članici na sojenju ali kot predmet pregona. To pomeni, da ne smemo biti preveč omejeni v svojem pristopu in področje uporabe predlogov komisije je preveč omejeno v določenih poročilih, se omejujemo samo na to, ali gre za spoštovanje svobode. Ne moremo dovoliti takšnega vakuma, takšen vakum pa bo nastal, če ne bomo zagotovili celotnega obsega pravne pomoči. To je zelo pomemben ukrep. Če želimo skrbeti za zaupanje med seboj, potem moramo iti do konca. Ta trenutek svet gre prav v napačno smer. Mislim, da se tega zavedamo vsi. Če ne bomo dosegli napredka v zvezi z pravno pomočjo, potem ne bomo dosegli napredka niti na področju otrok. O tem smo govorili prej. Govorili smo o direktivi o otrocih. Prav tako pa bo to imelo posledice na naše delo v zvezi z vzajemnim priznavanjem. Nekateri drugi so dali primer o evropskem nalogu za preiskavo ali evropskem nalogu za prijetje. Če bomo restriktivni pri pravni pomoči, potem ne bomo mogli imeti tudi drugih elementov. To je jasno. Mislim, da lahko pričakujete precej agresivno poročilo. Svet to že ve. Vedno lahko izvajamo dialog ali pogajanja, ampak uh, Že sedaj smo na razdrobljenem področju, kakor je povedal profesor Salcedo in kakor je dejal gospod Namoradze. Mislim, da moramo imeti vsaj en del koherentnega dela zakonodaje. Kar zadeva priporočila in direktivo o pravni pomoči, z pravnega vidika mislim, da je to zelo slab način pripravljanja zakonodaje. Veliko elementov iz teh priporočil bom pripravljen vključiti v direktivo in potem bomo videli, kje bomo končali. Najprej moramo seveda doseči dogovor v Evropskem parlamentu, potem pa se bodo nadaljevala pogajanja s svetom. Ne moram pa predsedovati temu delu javne predstavitve, ne da bi svet opozoril, da mora pospešiti. Mi smo pripravljeni na to. Birgit Siper, izvolite. Hvala lepa, govorila bom v nemščini. Opozoriti želim na to, da smo dolga leta govorili o sodelovanju med policijskimi organi in pravosodnimi organi. To smo razvijali več let. Dobro je bilo tako, ampak s prijetjem Lizbonske pogodbe smo začeli delati tudi na drugi strani. In sicer govorili smo o procesnih pravicah. Tudi procesne pravice spadajo k temu, zato da bi na nek način zadeli pravo ravnovesje med stranjo države in stranjo osumljencev. Seveda je popolnoma v redu, da govorimo tudi o finančnih posledicah posameznih zakonov. No, čeprav lahko tukaj rečem, da me moti, kolikokrat se pojavi beseda stroški. Gospod eh, Alvarez je večkrat omenil to besedo, tako veliko krat, da sploh nisem več štela. Če bi govorili, če bi poslušali vas, se mi zdi, da govorite samo o stroških in o ničemer drugem. Na drugih področjih, naprimer pri kazenskem pregonu, le redko govorite o stroških. Tam ni nobenega problema, stroški sploh niso problem tukaj mislim, da se postavljajo pravi pomisliki, kajti Evropska unija vedno opozarja na temeljne pravice, temeljne svoboščine in tako naprej. Prav tako ste omenjali, kako težko je lahko zagotavljati enotne in standardizirane določbe, zato ker so Določbe v državah članicah tako različne, ampak to je naša naloga. Naša naloga je, da poskrbimo, da bodo postopki harmonizirani za to, da bo več medsebojnega zaupanja in da bo čezmejno sodelovanje še bolj tekočo, tekoče, tako z vidika organov pregona, kot tudi za osumljence. Hvala gospodu Namoradzeju, da je še enkrat jasno povedal, da je pravica do odvetnika. Pravica, ki veliko posameznikom ne pomeni nič, ker si odvetniku preprosto ne morejo privoščiti. Zato mislim, da bi morali zadeve urediti in tam, kjer je treba zadeve še razjasniti v praktičnem smislu, mislim, da je to naloga za nas, da spodbudimo države članice, da dejansko opravijo domačo nalogo. In še enkrat, če želimo sodelovanje med. Uh,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 Mislim, da smo vsi enakega mnenja. Medsebojno zaupanje, o tem smo govorili že prej. Rekli smo, da moramo zagotoviti čezmejno sodelovanje, seveda pa moramo zagotoviti medsebojno zaupanje. Države morajo zaupati druga drugi, da bodo državljane obravnavale enako. Mislim, da mora to biti temeljno načelo naše družbe, ampak to načelo ni zadostno, to ve vsak in to ve tudi predstavnik Španskega ministrstva za pravosodje. Pomislite samo na neskončno dolgo dobe čakanja v preiskovalnem priporu. Če jim dobite evropski nalog za preiskavo, potem ljudje celo večnost čakajo, da je tega postopka konec. Tako ne gre. Če že govorite o tem, pravite, da nadaljna integracija teh sistemov ni več mogoča. Ja, s tem se strinjam. Dokler ne bomo pravne pomoči ustrezno uredili, ne bomo mogli načrtovati nadaljne integracije, kajti konec koncev je tako, da lahko demokracijo merimo tudi na osnovi tega, kako obravnava osumljence. Če ne bomo tega uredili, ne bomo dovolj dobri. Hvala. Uh, Hvala. Gospod Alvarez, lepo prosim, da odgovorite. Hvala lepa. Pensado muy, muy, muy mal, porque están ustedes pensando. Verjetno sem se izjemno slabo izrazil, ker očitno mislite, da sem proti temu, da se denar porabi za pravno pomoč. Mislite, da sem proti temu in da določam mejo, koliko denarja se porabi. Govorimo o prizadevanjih v Španiji, kjer smo želeli zagotoviti čudovit sistem pravne pomoči za vse, to pa stane veliko. To sem hotel povedati. Upam in pravim, seveda lepo bi bilo, če bi v Španiji imeli več denarja. Vsi vemo, kako malo ga je za pravno pomoč, tako da očitno sem bil nejasen. Hotev sem reči, da v Španiji ne iščemo samo pravne pomoči za naše državljane in tuje državljane, pač pa zagotavljamo pravno pomoč vsem tistim, ki so te pomoči potrebni. Prak je precej nizek, če to primerjamo z povprečno plačo. Lahko rečem, da dve tretjini vseh ljudi, ki živijo v Španiji, imajo pravico do brezplačne pravne pomoči, zato ker imamo 6 milijonov brezposelnih, 8 milijonov ljudi za starostno pokojnino, ki je zelo majhna. Običajne družine s tremi, štirimi člani se zelo pogosto znajdejo, ko je zaposlen v situaciji, ko je zaposlen samo eden ali pa so vsi brezposelni. Vsi ti ljudje v Španiji dobijo brezplačno pravno pomoč, ko jo potrebujejo. In v Španiji kdorkoli španec ali državljan EU lahko ne glede na to, da imamo težave na eni od meja, kdorkoli pride v Španijo, lahko dobi odvetnika, ki zagovarja njegove človekove pravice. Taka je situacija. Vsi se strinjamo, da je to dober sistem. Problem pa je v tem, ker ta sistem ogromno stane. Zato sem sam velik zagovornik pravice za vse, brezplačne pomoči, kadar je to potrebno in menim, da je potrebno ogromno denarja nameniti temu. Mislim, da odvetniki, ki zagotavljajo to pravno pomoč, morajo biti plačani tako, kot pritiče, ne pa tako, kot je zdaj. Vse od leta 2003 odvetnikom niso zvišali njihovih postavk in podpiram odvetnike, vendar pa naša država, glede na to, v kakšnem položaju je, ne more narediti kaj več. Vse, kar je v njeni moči počne, da zagotovi varstvo vsem, ki ga potrebujejo. In zato to poročilo, ki sem ga prinesel, tudi kaže to, zagostavljamo pomoč vsem tistim, ki jo potrebujejo. Observatoriji, pri sodniški zbornici ugotavlja, da so ljudje zadovoljni z pomočjo, ki jo dobijo. 1,9 milijona ljudi je uporabilo to pomoč in kar 90 odstotkov vseh ljudi je bilo zadovoljnih z njo. Hvala, ja, mm, mm, nekako drugače je to izpadlo zdaj kot prej. Tako da smo dobili vsa pojasnila. Dobro, morda želite podati še par zadnjih pripomb, zaključnih pripomb. Also. Ja, z veseljem sem prisluhnil eh, gospodu De Jongu. To ste povedali že večkrat tudi v preteklosti in veseli me da smo lahko prisluhnili tudi pripombam poslancev v odboru Libe. Zaradi tega vse to me nadaja z upanjem, da bomo švedski načrt resnično izvajali tako, kot je zamišljen. Veseli me, da vidim, da je ta odbor pripravljen zauzeti zelo trdno stališče v odnosu do ljudi, katerih pravice je potrebno zaščititi. Zelo pomembno je, da bodo ljudje lahko uživali svoje pravice in da bodo imeli dostop do resnično učinkovite pravne pomoči. Just, uh... Hvala lepa. Naj kolege spomnim, da nameravam čez vikend napisati še zadnji del mojega poročila, potem bo dobilo moje poročilo končno obliko, ampak naslednji teden, mislim, da bo to poročilo na voljo že vsem. S tem se zahvaljujem in predajam besedo Klodu Moraesu. Hvala, da je bilo to zaslišanje oziroma izmenjava mnen organizirana. Hvala, Denis. In hvala obema našima gostoma. Zelo zanimivo je to bilo. Sedaj pa se želim zahvaliti vsem tistim poslancem, ki so še ostali. Lepo prosim, ostanite vse do konca. Vem, da je ta izmenjava mnen precej dolga, ampak gre za izjemno pomembne dokumente in zelo pomembno je, da skušamo ohranjati naš interes. Vem, da je danes popovden to težko, ampak zelo hvaležen sem vsem tistim poslancem, ki ostajajo in izražajo svoj interes. Natali Grisbek, prihaja na podi. Sodeloval bo tudi gospod Boštjan Zupančič, sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice in Holger Mat, predsednik Evropskega odvetniškega združenja za kazenske zadeve. Pozdravljam naše goste, predajam predsedovanje Nateli. In while she's doing that, I have two things. One, Medtem pa dve stvari. Eno bolj poglobljeno, drugo pa bolj praktično. Najprej praktična. Sprašujem, ali vas zebe, mene namreč zelo zebe, torej sprašujem o temperaturi, nisem imel kakšnega zelo globokega vprašanja. Čisto praktično vprašanje imam glede temperature in lepo prosim, pristojne, kajti mene tako zebe, da to že vpliva na me, torej nisem si samo umišljal. Lepo prosim, da kaj naredite glede temperature. Moram reči, da sem britanec in uh, mi je sicer čisto v redu klima in podobno, ampak sprašujem še Timotija. Timoti, se strinjamo, da zebe. Gledam vse zaposlene, ki morajo delati zapiske, mi lahko pokimate, če je tudi vas zebe. Dobro, potem prosim, da dvignemo temperaturo. Potem pa še ena pripomba. Ko govorimo o pravni pomoči v državah članicah, ugotavljamo, da je to zelo, zelo pomemben dosje. Torej, prehajamo sedaj na. tretji del. Natali, besedo predajam Natali Grisbek. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa, uh, dragi predsednik. Uh, vsem, se, vsem, ki še ustrajate, se zahvaljujem. To je že tretji blok, potem bomo imeli še en del, ki bo splošne še narave. In uh, bom kratka, zato da gremo lahko takoj k srži zadevi. Gre za uvod, ki se nanaša na eh, pravosodno sodelovanje na kazensko-pravnem področju, ki nas vse zanima. Tu so razprave, tu so tudi nekatera v, v, sporna vprašanja in tako dalje. Gre za načrt, ki se nanaša na postopkovne pravice. In eh, mi vsi, to rečem tudi glede na prejšnjo okroglo mizo in mislim, da številni izmed nas menimo, da je potrebno dokončati, finalizirati in priti ne do neke vrste patchworka in mozaika, temveč dejansko do neke vrste arsenala na tem področju, eh, ki se nanaša na pravico do zagovorništva. Eh, v primeru eh, postopkov. To je tisto, kar eh, nas eh, zanima. In sicer zato, da bi lahko omogočili pravično eh, eh, sojenje na evropski ravni, kot je povedal tudi že predsednik, vsaj na neki minimalno usklajeni ravni, da pridemo do nekega osnovnega sistema. Veliko je že bilo govora o domnevi nedolžnosti in pravici do obravnave. E, na vsak način pa bi želela, da bi, e, e, da bi govornika spoštovala čas, ki je na voljo za govor, zato da imamo lahko ob koncu tega tretjega dela tudi nekaj vprašanj in odgovorov. Tu je gospod Zupančič kot strokovnjak, eden od dveh strokovnjakov, eminentnih strokovnjakov, eh, ki sta tu med nami. V nekaj trenutkih nam bo spregovoril o svojih izkušnjah, o svoji analizi in eh, oceni, kajti zlasti pa tudi eh, z vidika svoje funkcije sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice, dajem vam besedo za približno deset minut. Hvala lepa, govoril bom angliško. Domneva nedolžnosti je glavni stebr kazanskega postopka, ker vključuje tako dokazno breme, ki je na strani organov pregona, kot tudi tveganje eh, oziroma načelo in dubijo pro reo, kar pomeni, da mora v primeru dvoma sodišče odločiti v prid obdolženca. To je stara, stara zgodba, vrača se že v rimsko pravo in v rimskem pravu imate tri domneve. Prezumcijo juris, potem domneva, ki ne velja v kazenskem pravu, kolikor vem, prezumcijo juris e de jure to je domneva, ki je ni možno odreči, in potem fikcija oziroma fikcijo, tega zdaj ni več, pa je bilo to zelo popularno. V francoskem civilnem zakoniku imate situacijo, ko se otrok rodi v zakonu ali devet mesecev kasneje, velja za otroka moža matere. Spodaj vidite non liquid. To je bilo nekaj izjemnega v rimskem pravu in sicer sodniki so morali uporabljati domneve v primerjih, ko ni bilo na voljo dovolj informacij o primeru. Sodnik mora namreč vedno odločiti in če nima na voljo vse resnice ali dokazov, mora vseeno odločiti in slediti domnevi. Problem je seveda v tem, da pravo nasploh, pa tudi kazansko pravo, ima opravka z historičnimi dogodki, ki jih ni možno eksperimentalno ponoviti. Torej, sto odstotnega dokaza v pravu ni na voljo. Vedno je nekaj prostora za razumni ali nerazumni dvom. V znanosti recimo imate dogodke, ki jih je mogožno preveriti s preizkusom. Tega se upravo ne da. In kjer ni dovolj dokazov, uporabljamo domneve. kot sem povedal že prej. Zadnji dve alineji. Namen domneve, funkcija, postopkovna funkcija domneve je, da se porazdeli breme dokazov, bonus probandi na obe stranki in tveganje ne prepričanja, kot se temu reče v eh, precedenčnem pravu, z drugimi besedami, kaj bo naredil sodnik v primeru dvoma. Z drugimi besedami, če stranka v kontradiktornem postopku ni sposobna eh, nositi svojega vnaprej določenega dokaznega bremena, potem se uporabijo domneve. Kot sem dejal že prej, imamo dve vrsti domnev. Domnevo, ki jo je mogoče odreči in tako, ki je ni možno odreči. V rimskem pravu imamo opravka z prezumcijo juris, to je domneva nedolžnosti obdolženca. Po šestem člevnu, drugem odstavku Evropske konvencije o človekovih pravicah Besedilo imate na zaslonu. Vsakdo, ki je bil obdolžen kaznivega dejanja, velja za nedolžnega, dokler se krivda ne dokaže v skladu z zakonom. To je temeljno načelo, z eno izjemo, o kateri bom spregovoril eh, čez par sekund, vendar pa to ne sme postati pravilo, zlasti to ne sme postati izjema k pravilu v direktivi. Če uporabljamo jezik Evropske konvencije o človekovih pravicah, velja domneva nedolžnosti šele takrat, kadar je oseba obdolžena določenega kaznivega dejanja. To pa seveda pomeni, da moramo vedeti, kaj pomeni, da je oseba obdolžena. Ampak nasplošno velja, da mora oseba veljati za nedolžno, um, dokler se ne izvajo dokazi, ta oseba mora biti tudi obravnavana kot nedolžna tudi pred policijo. V splošni pripombi številka 32 glede 14. člena Mednarodne konvencije o civilnih in političnih pravicah, ki je bila objavljena 23. augusta 2007, je odbor Združenih narodov dejal naslednje. Glede 14. člena drugega odstavka ima vsak, dok je obdolžen kaznivega dejanja, prvico, da zanj velja domneva nedolžnosti, dokler ni dokazana krivda. Ta domneva nedolžnosti, ki je temeljna, velja tudi za to, da mora to živstvo nositi breme dokazovanja krivde vse to, ta domneva, filozofija domneve, izhaja iz razmišljanja Williama Blackstona, namreč bolje je, da deset krivih ljudi uide roki pravice, kot pa da trpi ena sama nedolžna oseba. To je temeljna predpostavka, je domneva vedno uprit obdolženca. Sodobna različica tega načela so besede Denisa in sicer rezultat napačne obsodbe velja za bistveno hujšo škodo, kot pa, če izpustimo kako krivo osebo. Če si pogledamo še našo sodno politiko, spomniti se moramo časov Čezara Bekarije, in njegovih traktatov o kaznivih dejanjih in kaznih. Tu gre predvsem za inkvizitorski kazanski postopek. V kazenskem pravu imamo kontradiktoren postopek, to je konflikt med državo in posameznikom. Država nosi dokazno breme. In če ne uspe eh, tega storiti, nositi dokaznega bremena, potem je potrebno tako osebo oprostiti. V francoščini mi imamo člen 353 kazenskega zakonika, kjer je govora o intim conviction, kjer je pač mora porota ugotoviti krivdo posameznika. Načelo in dobrijo pro rej, tu gre za tveganje, da toživstvo ne uspe doseči praga eh, in iti preko razumnega dvoma, v takem primeru je potrebno obdolženca oprostiti. Še nekaj, kar nasplošno ni tako zelo dobro poznano med pravniki. Namen definicije kaznivega dejanja vsebinsko gledano je opredeliti vse elemente kaznivega dejanja. Z drugimi besedami, opis umora, požiga, torej namen tega ni, da bi obvestili javnost, kaj je prepovedano glavni namen je predvsem ta, da se opredeli elemente kaznivega dejanja, korpus delikti, torej kateri so tisti elementi, ki jih je potrebno dokazati, sicer je oseba izpuščena. Primer Salabjako leta 1988 je Evropsko sodišče vzpostavilo izjemo domnevi nedolžnosti, to pa se mora tolmačiti izjemno restriktivno, razlasti zato, ker novo sodišče ni sledilo tej praksi. Tukaj vidite napisano v rdeči barvi. Evropsko sodišče je ugotovilo, da se posedovanje drog v takih situacijah smatra kot tihotapljenje. Skratka, delna domneva nedolžnosti, to pa kot rečeno je izjemno redko v kazanskih postopkih. In potem še obratno dokazno breme. Tudi to je izjema in sprejemljivo le v izjemnih primerjih. Imamo tudi nedaven primer Bufada Bufada proti Franciji. francoski kazenski zakonik se je to uporabljal, člen 3216. No, In sicer, eh, da ni mogoče eh, utemeljiti eh, tega, kar vodi v odmevo o tem, da v tem smislu oseba ni nasploh kriva, vendar eh, je, eh, mora prevzeti dokazno eh, breme za vidika izvora svojega blaga. V sistemu precedenčnega prava, in zdaj bom res zelo kratek, izjema pri dokaznem bremenu je samo situacija, ko recimo uložite davčno napoved ker je vsebina zgolj v domeni vedenja obdolženca in zato toživstvo ne more izvajati dokazov, recimo izvor premoženja. V takem primeru je na vas, da dokažete, da je premoženje bilo predobljeno na zakonit način. Obdolženec ima pravico domovka, to izhaja iz domneve o nedožnosti, kajti če neka oseba uporablja pravico domovka, tudi v takem primeru je dokazno breme na toživstvu, ki mora dokazati, eh, da je oseba kriva. Dva primera imamo, ki se nanašajo na samo inkriminacijo. Gevgen proti Nemčiji in Jaloh proti Nemčiji. Če bo časa več, lahko povem, kaj več kasneje. Hvala lepa za vašo pozornost. De... Hvala lepa, najlepša hvala za to zgošteno, zgoščeno predstavitev. Držali ste se časa za eh, besedo, mogoče bodo eh, potem tudi kakšna vprašanja, potem ko bomo prisluhnili še gospodu Holgerju Matu, ki pravzaprav eh, povezuje odlično poznavanje prava in filozofije, ki predstavlja še dodatni element in ki je predsednik eh, Evropskega odvetniškega združenja za kazenske zadeve. Imate besedo. Imate besedo. Izvolite. Eh. Hvala lepa. Hvala spoštovana eh, predsedujoča, eh, pa tudi v vaši funkciji poročevalke. Počaščen sem, da sem eh, tu, da vam lahko spregovorim in se zahvaljujem za vabilo. ECBA e je e, podal svoje izjave e, glede te teme, ki se nanaša na domnevo nedolžnosti in predvidevam, da ste to dobili v svojem gradivu tu gre za delo Evropske komisije, eh, kar izhaja iz eh, stokholmskega programa. In ta eh, predlog direktive o domnevi in domnevni nedolžnosti je prav gotovo dobrodošel. Vendar pa in komisija pojasnjuje okvir predloga v šesti uvodni, uvodni izjavi in pravi, da je v primeru kršitev domneve nedolžnosti eh, v državah članicah eh, v tem primeru cilji eh, naprimer proceduralnih oziroma postopkovnih pravic ni, ni mogoče v celoti uresničiti in eh, tu gre za vprašanja, ki slonijo na študijah in na uh, izkušnjah. In ECBA, eh, e Evropsko odvetniško združenje za kazenske zadeve, govori tudi o eroziji pravne države oziroma vladavine prava v državah članicah. Uh, Eh, kaj ti eh, tu eh, gre tudi za zmaševanje pravic obdolženih in osumljenih oseb v postopkih. In tu gre za bistvena načela, ki so izjemno pomembna. Pravni okvir, gospe in gospodje, pa je pogodba o delovanju Evropske unije, unije 82. člen, drugi odstavek, ki zahteva v minimalne standarde v kazenskih zadevah v, eh, od, eh, v smislu vzajemnega priznavanja. To mora sloniti tudi na vzajemnem zaupanju držav članic, kakor tudi na zaupanju svojih državljanov. Potem je tu eh, varovanje pravic v okviru Evropskega sodišča za človekove eh, pravice. To je dobro, vendar ni dovolj učinkovito v vsakdanji praksi eh, kazenskih zadev oziroma postopkov. Tako da je varstvo oziroma zaščita včasih prepozno. In ali pa naprimer eh, je potem eh, sama odločba oziroma sam izid eh, prešibak v smislu ukrepa izvršljivih postopkov in jamstev v kazenskih zadevah. In eh, vendarle, naprimer, v primeru zadeve Sardos eh, iz leta 2008 eh, je tu govora o pravici do zgodnega dostopa do odvetnika in sicer v tesni povezavi s pravico do ne samo obtožbe. In z drugimi besedami, eh, osebe je potrebno seznaniti, seznaniti z obtožnico eh, in jim omogočiti razumevanje eh, lete. Tu je tudi direktiva iz leta 2010, 2012 in 2013, mm, pravzaprav tri direktive, ki kažejo na pomembnost teh vprašanj v Evropski uniji potem sodelovanje z Evropskim parlamentom pri doseganju dobrega kompromisa glede dostopa do odvetnika. To ni še idealno urejeno, vendar pa eh, se zahvaljujem prejšnjemu poročevalcu oziroma poročevalki za eh, veliko delo, ki ga je upravila pri oblikovanju eh, kompromisne rešitve. Te temeljne pravice In tudi ta medsebojna povezava med vsemi temi provicami je torej pomembna, vendar je lahko učinkovita le, če deluje v povezavi, v medsebojni povezavi. In sicer tako, da je to sodno izvršljivo, da eh, eh kaj ti, če to poteka fragmentarno, potem eh, to zmanjšuje te pravice, ki postanejo bolj iluzorne. Potrebno je reči, da resnično potrebujemo to zaščito domneve eh, oziroma eh, domneve nedožnosti, kakor tudi pravno pomoč. In da potrebujemo tudi direktivo o otrokovih pravicah v kazenskih postopkih. Tu, so, eh, tu je tudi pravna in filozofska podlaga nekaterih temeljnih pravic in načelo vladavine prave, eh, ki je dostojanstvo, eh, dostojanstvo ljudi. Vse to je zapisano v drugem členu te eh, v, v eh, drugem členu konvencije oziroma Evropske listine temeljnih eh, svoboščin in pravic. Potem je tu še tudi legitimnost in sposovanje pravnih in etičnih načel. Spoštovanje človekove dostojan, človekovega dostojanstva pa je bistvenega po, pomena in eh, potem je tu dokazno pravo. Eh, potem pa to bist, ta bistvena pravica do eh, ne samo inkriminiranja, do domneve nedožnosti in ta, ti dve pravici, pa tudi pravica do molka. In sicer se to nanaša na osebno človeško dostojanstvo kaj ti človeško bitje mora uživati svobodo, da je, eh, da je človek, da je človeško bitje. In eh, potem je tu potrebno zajamčiti še neutralnost eh, postopkov in sicer obveznih kazenskih postopkov. In eh, to je nekaj, kar manjka eh, v obeh predlogih direktive. Po letu 2006 od uvedbe komisijnega eh, Zelenega, zelene knjige je prišlo do napredka, kajti v tej knjigi je zapisano, da pravico domovka ni absolutna pravica, vendar pa ko eh, bo sprejet eh, nov predlog direktive, to ne bo več eh, tako in tu se strinjam z delom komisije. Kar Česar pa ni, pa je omemba postopkov, ki se nanašajo na priče pri tej pravici v postopkih in stališča oziroma pravzaprav eh, samega statusa eh, priče. Na to se bom še povrnil. Zavedamo se tudi eh, političnega procesa v svetu, ki skrbi, vendar pa bo to možno prebrati kasneje, ko bo ta splošni prestop, pristop pravzaprav um, razgrnjen v javnosti. Sicer pa eh, torej je ponovno potrebno povdariti, kako pomembno je načelo človeškega dostojanstva eh, in pa tudi pravice do eh, mavka, kajti tega se ne sme ogroziti ali kršiti. In v tem smislu nas pro, močno nasprotujemo eh, Eh, naprimer sprejetju sedanje eh, dikcije, naprimer v sedmem eh, členu, tretjem odstavku predloga direktive komisije ali pa naprimer uporaba dokazov, ki bi kršila te pravice, ki mora biti absolutno prepovedana. In, uh, Vse to predstavlja kršitev pravice do mavka s prisilitvijo, kajti to hkrati predstavlja kršitev temeljnega načela človeške eh, dostojan, eh, človeškega dostojanstva. In eh, zato se dokazov, ki so pridobljeni s kršitvijo teh načel, ne smejo uporabljati. Eh, tu je potem tudi podrejena klauzula, šesti člen, četrti odstavek, sedmi člen, četrti odstavek, eh, ki pravi, razen če uporaba tega ne ogroža, eh, ne ogroža pravice do ne samoinkriminiranja ali pravice do mavka. Tu je tudi sugestija sveta v splošnem pristopu, da se enostavno črta pravzaprav celotni odstavek, pa je nekaj, čemur se je potrebno upreti oziroma česar ne smemo sprejeti. Čez eh, nekaj trenutkov bom sklenil. Eh, oproščen, nekdo eh, oproščena eh, tožena stranka. V tem primeru, naprimer, če nekdo uveljavlja v tem primeru pravico do molka, pa je to nekaj, kar seveda ne more biti pravilno. In pa direktiva, ki ne zajema naprimer pravnih oseb ali pa različne podrobnosti, ki jih lahko najdete v našem dokumentu. Sicer pa eh, ste slišali mojega eh, kolego Župančiča, ki je govoril o dokaznem bremenu. Glede tega smo na povsem jasnem eh, stališču, smo proti vsakršni obrnitvi eh, tega dokaznega bremena. In sicer zato, gospe in gospodje, kaj ti to pomeni pravzaprav, celo, da bo celotna zgradba eh, tega eh, postopka, kazenskega postopka, eh, potem v tem primeru eh, ne bo zdržala in bo vodila v kršitve celotnega pravnega sistema. Ne nazadje moram omeniti tudi, da moramo eh, dodati tudi oziroma vključiti pravice, eh, pravice prič v te pravice Eh, torej osebe, ki se znajdejo v takem statusu in tudi one potrebujejo to pravico do molka ali pa do tega, da same sebe ne inkriminirajo v določenih eh, v določenih situacijah. In eh, na koncu bi rekel, da jaz tudi kot eh, zastopnik ECDA je in mi vsi, da moramo eh, spoštovati eh, vladavino pravo in o tem eh, se, se ne gre pogajati oziroma se to ni nekaj, o čemer se je možno pogajati. Hvala lepa. E, mislim, da želi besedo gospod Albreht. E, sedaj bomo namreč predali besedo e, različnim udeležencem za vprašanja. Mogoče dve pripombi ali dva, dve majhni vprašanji. In sicer se to nanaša na oba govornika glede nedopustnosti dokaza. In zdi se, da ali ne menite, naprimer, da bi morali v primeru te direktive usmerite, se usmeriti k eh, pravzaprav pravilom, določbam o nedopustnosti dokazov, ki eh, so v nasprotju s pravicami, s človekovimi pravicami. Eh, To me zelo zanima, to je namreč zelo prisotno tudi pri mojem delu eh, sporočevalci v senci. Eh, vi, gospod Zupančič, ste govorili o eh, znani zadevi Salaviku. In tu gre za izuzetje iz tega načela domneve nedolžnosti kaj menite o petem členu predloga direktive, ki govori o obrnitvi dokaznega bremena, ali po vaši oceni oziroma vaši analizi, ali to ne krši pravzaprav samega načela domneve nedožnosti, ali ne menite, da bi bilo potrebno pravzaprav ponovno to preučiti? ali pa predvideti celo možnost, da se to eh, določbo enostavno črta. S tem odpiram vprašanja, zastavljanje vprašanj in odgovore. In najprej dajem besedo gospodu Albrehtu. Um, all, Hvala. Hvala lepa. Najprej se vam želim zahvaliti za pomembne prispevka, pa tudi priporočila, ki ste nam jih podali pri našem delu glede vprašanja domneve nedolžnosti in jasno gre za eh, pravzaprav to, da se ohrani eh, to načelo, eh, vključujoč absolutno varstvo tega načela. Ali pa, naprimer, da se ne bo nekdo samega sebe obtožil zato, ker molči ali ničesar ne pove zato ker se ne želi samega sebe inkriminirati, če domnevno pove, kaj narobe. In kar sklepam iz tega, kar ste povedali, je tudi to, da v okviru naprimer sodišča, Evropskega sodišča za človekove pravice, to povsem jasno izhaja. Kar zadeva vprašanje da eh, bi lahko eh, bila dopuščena nižja raven eh, dokazov pri utemeljevanju zadeva, naprimer za organe preiskovanja in Eh, pregona in za sodišča. Tu je Strasburško sodišče pravzaprav spostavilo minimalne norme, minimalne standarde, kar pa ne pomeni, da ne more biti tudi izjem eh, glede eh, dokaznega bremena in da to ne bi moglo biti naprimer na strani tožilstva ali organov pregona in preiskovanja. Vendar pa ko se išče ravnoteže med različnimi pravicami, seveda morajo biti predvidene tudi iz, izjeme. In eh, ko govorimo o direktivi, evropski direktivi, je bil naš eh, cilj vedno ne le, da uskladimo minimalne standarde, eh, temveč, da zagotovimo tudi visoko stopnjo zaščite. Torej, glede eh, Eh, pravzaprav sodne prakse Evropskega sodišča, bi vas vprašal, ali si to pravilno tolmačimo in pa ali bi lahko morda še malo bolj podrobno pojasnili, za kakšne kategorije oziroma v kakšnih kategorijah in v kakšnih okoliščinah so take izjeme možne, ko se utemeljuje različna ravni dokazov. Hvala, Jan. Besedo delam, Birg, eh, dajemo, prostite, Birgit Sipel. Eh, potem gospej Loristin, eh, s tem tudi za, pravzaprav zapiram seznam vprašanj, zato da se lahko držimo eh, časa in pa da lahko prisluhnemo tudi odgovorom. Birgit. Hvala, gospa predsedujoča. Sama sem se poskusila nekoč naučiti francosko in učitelj mi je rekel, da ni pravil brez izjem, to velja tudi za številne zakone. Noben zakon ni tako popoln, da velja vedno in stoodstotno univerzalno. Zato imajo tudi sodniki delo in manevrski prostor. Strinjam se z gospodom Albrechtom, ne vem, ali bi bilo prav uvesti obratno pravno breme oziroma breme dokaza v evropsko pravo. Večkrat smo o tem že govorili tukaj v Evropskem parlamentu. Namreč tradicije v pravosodnih sistemih v državah članicah so zelo različne. Če takšno izjemo relativno splošno opišem, moram izhajati iz tega, da se bo to različno tolmačilo v različnih državah članicah in tudi različno pogosto uporabljajo. Ne more biti to cilj direktive. Zato sem prepričana, ne vem, ali se s tem strinjate, da moramo pri svojem delu vedno upoštevati, da obstajajo izjemne situacije. Sama pa nisem za to, da bi to upisali v zakonodajo. Hvala. Merci, madame Loristin. Hvala lepa, gospa Loristin. In še eh, zadnji govornik, gospod Čadovski. Izvolite, imate besedo. Gospa Čadovski. Eh, hvala lepa. Eh, razumem eh, to vprašanje pravnih postopkov, vendar sama se ukvarjam z varstvom eh, podatkov in eh, tu je, kot vemo, to se zastavlja v vseh državah in sicer se to nanaša na medije, kajti mediji eh, ne upoštevajo teh načel domneva, domneve nedolžnosti in temu smo vse čas priča. Eh, in ne glede na to, da govorimo o tem, da govorice eh, pravzaprav nimajo nobene teže in tako dalje, vendar gre tu za podatke, podatke, ki se jih hrani, ki se lahko nenadoma poja, eh, pojavijo, pa naj bodo veljavni ali ne, oziroma ali naj predstavljajo neko, neke dokaze ali ne. In tako se pravzaprav ljudi kar obsoja in uh, tu gre tako, da pravzaprav se vnaprej, javno mnenje vnaprej obsodi določeno osebo, družino in tako dalje. Ali je, ali obstajajo kakršne koli implikacije uh, v tem okviru z vidika prakse medijev? Hvala lepa. In še zadnje vprašanje. Gospod Čadovski. Eh, Gospa predsedujoča, če dovolite, bi govoril eh, polsko, kajti gre za vprašanje, eh, ki jih je potrebno precizno oblikovati. Dvoje vprašanj imam za gospoda Mata. Polsko javno mnenje in polska vlada Eh, pozdravljata ta predlog direktive in sicer zato, ker imamo v naši zakonodaji že uskladitev oziroma smo že prevzeli večino priporočil, ki jih najdemo v tem predlogu. In sicer že zaradi naše dolgotrajne pravne tradicije. Že v 15. stoletju smo pri nas, naprimer, sledili načelu, da ni mogoče nekoga eh, pripreti ali mu odzeti prostosti brez sodnega naloga. Edina izjema v tem pogledu je bila komunistična vlada. Torej sem optimističen. Imam dvoje vprašanj za gospoda Mata. Prvič rekli ste, da so primeri, v katerih se domneve nedolžnosti v državah članicah ne uveljavlja, ne uresničuje. In v nekaterih primerjih, naprimer, zato bi vas vprašal, ali morda lahko navedete tiste države članice, ki niso spoštovale načela domneve nedolžnosti in sicer, eh, kjer je bilo to najbolj vidno. To se mi zdi eh, pomembno. Drugo vprašanje pa se nanaša na status eh, prič, ki je občutljivo vprašanje in Po mojem mišljenju bi moral Evropski parlament upoštevati eh, vse vrednote, ki morajo biti del dobrega pravosodnega sistema. Či, če zagotovimo pričam enak status kot, eh, kot eh, pravzaprav obtoženim oziroma toženim osebam, če priče In če bi tožena oseba in eh, priča uživale enak status, potem bi to lahko privedlo celo do paraliziranja eh, sodišča. Hvala lepa. Eh, torej predlagam, da vsak izmed vas odgovori na ta vprašanja, kot želi, vendar vas prosim, da ste čim krajši. No, tu je vprašanje o medijih, o izjemah, potem vprašanje, ki ga je zastavil eh, polski udeležencev, eh, tudi glede nedopustnosti dokazov, kdo bo prvi. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mikrofon, prosim, mikrofon. Omenil sem uh, zadevo Gevgen in Jalo. Uh, uh, v Nemčiji. In sicer je v tej zadevi prišlo do kršitve ne dokaznega bremena, vendar eh, izvedli so pritisk na toženo stranko, da priča in eh, torej pritisk, da eh, pravzaprav molči. In v obeh zadevah, v obeh primerjih je prišlo pravzaprav do izvajanja eh, kar močnega pritiska. In edina postopkovna sankcija za tako nedopustnost eh, eh, dokaznega bremena je ekskluzivno pravilo. Naprimer, z vidika občega prava, ameriškega prava, zlasti pa tudi angliškega prava, v angliškem pravu, naprimer, govorijo o izključevanju Eh, dokazov, ne le tisti, ki so bili pridobljeni neposredno s kršitvijo človeškega dostojanstva, temveč tudi na podlagi tako imenovanih fruits of the poisonous tree. Z drugimi besedami eh, gre eh, za nekaj, kar pravzaprav izvira iz kršitve človekovih pravic. Nadaljne kršitve torej so posledica eh, te izvorne kršitve in v evropski jurisdikciji in sodni praksi na Evropskem sodišču je eh, to eh, torej se zgodilo na podlagi te sodne prakse Gevgena in sicer torej Tu gre za vprašanje izključevanja pridobljenih dokazov, potem imamo tu tudi sklicevanje na Evropsko konvencijo proti mučenju in podobno. In dopustnost dokaznega bremena. Eh, Če leta ni zožena, eh, to je omenila gospa predsedojoča, to je možno zapisati v ustavo ali pa to izvaja sodišče in vendarle ne bo imelo učinka. Eh, moj, eh, moj, moj drugi odgovor pa se nanaša na medije mediji ne spoštujejo eh, domnevne nedožnosti, vendar kot sem že povedal oziroma celo navedel in citiral, In sicer gre za komentar 32 eh, eh, Evropske konvencije za človekove pravice, ki govori o tem, da se morajo mediji izogibati poročilom, ki spodkopujejo domnevo nedožnosti. Rezume, prezume, culpable, tako to imenujejo francoski mediji, kar ne pomeni domnevna krivda, ampak pomeni pravzaprav eh, domnevana eh, krivda. In eh, naprimer sedaj eh, Če tudi imate še ne vem kakšno zaščito, kot vemo, je zelo težko obdržati medije neutralne dan danes v eh, tem času eh, interneta. Eh, takoj, ko seveda vidite nekoga, ki je uklenjen, je pravzaprav ta domneva nedožnosti že zletela skozi okno je sodna praksa, ki eh, pravzaprav eh, govori tudi o izjavah javnih uradnikov in eh, ki poda izjave o domnevni nedožnosti osumljencev. Hvala lepa. Se strinjam, se strinjam, tako da ne bi ponavljal povedanega in ne bi ponavljal istih argumentov. Kar zadeva vprašanje, zakaj je nujno, da pravzaprav imamo tako uh, direktivo na tem področju. Eh, tu bi omenil bivšega poročevalca Eh, poročevalko, eh, ki govori o pravnem okviru, eh, to je člen 82. drugi odstavek pogodbe, potem sklicuje se tudi na člen 52. tretji odstavek. Evropske listine temeljnih svoboščin. In tu bi moralo obstajati povsem jasno stališče Evropskega parlamenta, tako menimo v ECB-a. Namreč, da mora eh, direktiva zagotoviti večjo eh, stopnjo eh, varovanja varstva kot pa konvencija za človekove pravice. To je ravno pravzaprav bistvo tega člena 52 predloga za ukrepitev okrepitev zaupanja, ki ga je potrebno doseči, da lahko ohranimo eh, ta institut vzajemnega priznavanja in pa tudi zaupanje državljanov v jurisdikcijo, v pravosodni sistem drugih držav članic. Kar zadeva priče, no to je cena, ki jo moramo plačati, če želimo zaščititi človeško dostojanstvo. In če le to eh, varuje prvi člen, eh, Eh, pogodbe Evropske unije, je to nekaj, kar je neotujivlega. In eh, to z drugimi besedami pomeni, da je potrebno pričo zaščititi v njeni pravici do molka. In to izhaja iz eh, jamstev listine temeljnih svoboščin glede uporabe dokazov pridobljenih s kršitvijo prava, pa tu lahko morda razlikujemo nad nekaterimi postopkovnimi, eh, postopkovnimi eh, določbami, ki so kršene. Vendar, če se nekaj izsili eh, z s tem, da eh, je to usiljene, potem je potrebno predvideti pravne posledice, naprimer, in da ne pride do eh, uporabe tega vzvoda the use of the fruits of the poisonous tree. In tem, pri tem je potrebno ustrajati. Hvala lepa. Hvala lepa. Eh, lepo se vam eh, obema zahvaljujem. Hvala tudi za predloge, ocene, analize in eh, priporočila. No. Sicer pa eh, so tu vprašanja, ki so jih načeli različni kolegi, na katere ste odgovorili in sicer glede dokaznega bremena, potem omejitev, dopustnosti in podobno. Potem tudi vprašanje vloge pravosodnega sistema in tudi sodne prakse, zlasti sodne prakse. In Menim, da smo tu pravzaprav pri tem izjemno bistvenem besedilu, temeljnem eh, besedilu, ki je ključnega pomena. Vse skupaj usvežnil z drugimi besedili, o katerih smo že govorili. In eh, to je prav gotovo zelo eh, pomembno. Zahvaljujem se obema. in eh, prav gotovo bomo skušali čim bolje izkoristiti, eh, kar smo imeli priložnost slišati. Sedaj bom zapustila eh, svoje mesto predsedujoče. Hvala lepa, Klod Moraž, za organizacijo te predstavitve in sicer v povezavi s temi pomembnimi besedili in za organizacijo tega trialoga. Najlepša hvala hvala lepa. Sedaj pa še zadnji del. Nadaljni ukrepi. Vabim Pala Čakija, da prevzame predsedovanje skupaj z seveda našimi govorniki. Govornikov je veliko, zato bom eh, morda predsedniški odr zapustil sam. Naj vam povem, kdo se nam bo pridružil. Libby McVeigh, James Maguil, Ignacio Patrone, Daniel Lecrubier in Olivier Tell. On prihaja iz generalnega direktorata za pravosodje pri komisiji. Vsi ste zelo cenjeni gosti, pozdravljeni. govornikov je zelo veliko in ko pal sede, bom uh, jaz zapustil predsedniški odr in mu prepustil predsedovanje. Kolegice in kolegi, opravičujem se vam, da smo vam oduzeli nekaj časa, to je neizogibna posledica natrpanih urnikov. Ne vem, ali je kakšen pravnik tukaj med nami, ampak uh, po, zadnji, po tem zadnjem delu bom še imel nočne more o svojih pravnih izpitih. Nekateri vidiki prava v Združenem kraljestvu so bili omenjeni, ki so meni in Timothyju znani, kolikor so znani drugi, ne vem. Se upravičujem torej, da nimate dovolj časa, lepo prosim tolmače, da za nekaj časa podaljšajo delo. Hvala poročevalcem in hvala tudi poslancem, da so tako dolgo ostali z nami. Pal, hvala lepa in eh, izvoli. So, much, eh, hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje. Sedaj je čas za zadnji del današnje javne predstavitve. Zdi se, da smo pod eh, časovnim pritiskom, zato vas prosim, da ste čim krajši. Časa nimamo veliko, danes popovdan mislim, da smo imeli zelo pomembne razprave v zvezi s tremi direktivami. Sedaj mislim, da je čas, da Vsak podamo svoje sklepne besede. Pozdravljam govornike. Besedo bo dobila gospa Libby McVeigh, ki je vodja pravnih reform pri organizaciji Fair Trials International. Izvolite. Hvala lepa. Hvala Klodu Morajasu in odboru, da so me povabili sem. Mislim, da je to zelo pomemben dogodek. Naša uh, mreža je sestavljena iz več kot 140 strokovnjakov iz, iz, iz vseh 28 držav članic. Naša organizacija v zadnjih letih tesno sodelovala z odborom IBE, zato da smo pripravljali prispevke v zvezi z tremi direktivami. Zelo poskušamo še naprej sodelovati z vami in eh, seveda. Pred kratkim smo objavili svoje stališče v zvezi z direktivo o otrocih in o domnevni nedožnosti. Zelo lepo je bilo delati na tem in lepo je, da imamo tudi danes priložnost, da spregovorimo o tem, kaj bomo delali v prihodnosti. Na začetku mislim, da je zelo pomembno, da se spomnimo, da je pod um, vsem tem zapletenim postopkom in pripravo postopkov dejansko milijone posameznikov po vsej Evropski uniji. Nekatere smo omenili v svojem dokumentu o stališčih in oni iščejo svoje pravice. In vi kot zakonodajalec in boste zagotavljate te pravice. 16-letnik je bil podvržen štirim uram intenzivnega zasliševanja strani policije brez pravnika, odvetnika ali prijatelja. Dva afganska odroca, otroka sta bila zaprta dva meseca v zaporu v Litvi. Lasnik časopisa, ki je kritiziral vlado, je bil že vnaprej obsojen, preden je sploh eh, bilo konec postopka v Romuniji. Umsko prizadet mladenič na Polskem je sam sebe obdolžil brez ustrezne ocene in brez ustreznega zastopanja. Osem mesecev je bil v priporu preden so psihijatri dejansko prepričali oblasti, da so postopek prekinili in na koncu še kitajec, ki sedi zelo dolgo za napako, ki pravi, da je ni naredil. Pravica, o kateri govorimo, so ključnega pomena za številne posameznike po vsej Evropski uniji. Omenila sem jih samo nekaj. Kako bomo poskrbeli, da so ukrepe pred vami res robustni? Kako bomo zagotovili, da bo res storjenega nekaj za posameznike po vseh 28 država članica? Po našem mnenju se lahko naučimo več lekcij in sicer tako iz pogajanj kot tudi iz. Uh, poskusa izvajanja teh načrtov. Vse to natančno spremljajo. Prejšnji teden sem dobila informacije o primeru, kjer nizozemca držijo pridržanega v Italiji. Tolmačenje in prevajanje je na voljo v nemščini, čeprav je klient zaprosil že na začetku za tolmačenje in prevajanje v nizozemščino. In tudi pravniki in odvetniki pravijo, da preprosto ne razume, kaj se dogaja. Torej, več kot eno leto po, preno, po roku za prenos direktive o prevajanju in tolmačenju, osumljenci še vedno nimajo dostopa do svojih pravic, še vedno ne morejo imeti ustreznih pravic do prevajanja in tolmačenja, ki jih potrebujejo. Eden naših članov na polskem zastopa klienta v predpravosodnem postopku. Tožilec ni želel zagotoviti dostopa do dokumentov. Pravnik je potreboval dostop do teh dokumentov, zato da bi lahko ugotovil, kaj se dogaja. Rekel je, tožilec namreč, da bi to omejevalo njegovo delo. Rok za prenos direktive o dostopu do informacij določa, da bi te informacije morali biti na voljo brez izjem. Polska je načeloma prenesla to mednarodno pravo na začetku leta, ampak polski tužilci še vedno ne ukrepajo v skladu s tem novim sistemom. Torej, ne glede na to, da imamo vse te zakone na papirju, pravice, ki naj bi jih imeli, še vedno se ne izvajo v realnosti. Veliko smo govorili o podrobnostih teh eh, predlaganih direktiv, ki so pred odborom. Ampak mislim, da se moramo nekaj naučiti iz teh dveh prvih direktiv v okviru načrta. Mislim, da bi se odbor lahko iz tega kaj naučil. Prvič, kako pomembna je jasnost. Veliko težav pri izvajanju, o katerih govorimo, nastane pri pomankanju jasnih navodil in uh, pri slabih besedilih številnih direktiv, veliko manevrskega prostora imajo države članice pri tolmačenju teh pravic. 28 držav članic sodeluje pri oblikovanju besedila in seveda bo treba v vsakem primeru uvesti neke kompromise. Ampak, eh, kako je povedal sodnik na govoru v Londonu, Lahko kompromisi sicer zagotovijo kratkoročno rešitev, tako da so vse države članice zadovoljne, ampak Evropsko sodišče Evropske unije bo moralo na koncu zagotoviti enotno tolmačenje in določene države članice bodo prav gotovo razočarane po našem stališču in v skladu z našim dokumentom v zvezi z direktivami o otrocih smo podarili nekaj področji, kjer je besedilo po našem mnenju neustrezno, naprimer v zvezi z oceno posameznikov v okviru direktive o otrocih in v zvezi z spremenjenim bremenom dokaza, v zvezi z domnevo o nedolžnosti. O tem smo že veliko slišali. Upamo, da bo odbor Libe upošteval morebitne pasti v zvezi s tem in da bo zahtevo jasno in strogo besedilo tukaj. Drugič, kar zadeva izvrševanje. Prvi dve direktivi se soočata z. Težavami pri izvajanju, zato ker ni ustreznih Sanci navedenih za kršitve teh direktiv. Obe direktivi omenjata le, da morajo države članice dati osumljencem možnost, da se pritožijo proti nezagotavljanju storitev do pravic in zagotavljati morajo seveda tudi ustrezna jamstva. Vendar nobenih navodil ni, kakšne naj bodo te sankcije, dostop do uh, odvetnika in direktiv na tem področju, gre sta nekoliko dlje omenjeno je tudi sodišče za človekove pravice, vendar še vedno je vse skupaj predmet eh, nacionalnih pravil. Predlagana direktiva o domnevni dolžnosti sicer zagotavlja določene določbe o sankcijah, ampak sankcije niso omenjene niti v direktivi o zagotavljanju pravne pomoči ali o, v direktivi o otrocih. Upajmo, da bo Evropski parlament to omenil, ko bo čas, da objavi svoje stališče v zvezi s tem. Potem pa imamo seveda še vprašanje medsebojne povezanosti in konsistence, o tem smo že nekaj slišali. Zato, da bi zagotovili zakone v zvezi s procesnimi pravicami, morajo zakonodajalci upoštevati medsebojno povezanost. Načrt jasno določa, da bi morali sprejeti postopen pristop. In v okviru tega je vseeno treba zagotoviti celokupno konsistentnost. Videli smo že, kakšne so težave pri postopnem izvajanju prvih treh direktiv. Direktiv zelo težko je, da osumljenci uživajo vse svoje pravice v okviru prvih dveh direktiv, brez da bi imeli dostop do odvetnika, kar je zagotovljeno v tretji direktivi. In te direktive ne bo treba izvajati še naslednji dve leti. Še en pomislek in sicer pomislek, v zvezi z konsistentnostjo med vsemi direktivami. To je sedaj ogroženo zaradi predlaginih treh. Direktiv pred, predlog o pravni pomoči ne velja za vse situacije, ki veljajo v direktivi za, o dostopu do odvetnika. To bo prav gotovo povzročalo več težav. In še nekaj, svet je predlagal spremembe člena 6a v splošnem pristopu v predlagani direktivi o otrocih. Ti predlogi sprememb naj bi omejili dostop do odvetnika za otroke v določenih okoliščinah in to ni odraženo v direktivi o pravici do odvetnika. Torej, otroci bodo imeli manj zaščite kot odrasli v zvezi z procesnimi jamstvi. Upamo, da bo odbor Libe prioritiziral konsistentnost v celotnem svežnju pri pripravi svojega stališča. Usposabljanje pravnikov in odvetnikov je ključnega pomena, prvi dve direktive omenjata usposabljanje, ampak v direktivi o dostopu do odvetnika tega ni in eh, prav gotovo je jasno, da ključni deležniki v sistemu pravosodja ne poznajo teh dveh direktiv. Direktiva o otrocih vključuje ukrepe o usposabljanju in še posebej usposabljanje odvetnikov obrambe. Zaradi tega menimo, da je to ključnega pomena, še posebej, če govorimo o domnevi nedožnosti. Te direktive niso konec poti, želimo si še dodatne ukrepe v zvezi z dodatnimi, naprimer, pravicami, v zvezi z procesom. Želimo si tudi, da bi institucije še enkrat spregovorile o tem, da moramo zagotoviti izvršljivo zakonodajo v zvezi z pravicami ranljivih osumljencev v pravosodnih postopkih. Govorimo tudi lahko, naprimer, o audiovizualnih posnetkih konsistentnega pristopa po Evropski uniji v zvezi s tem ni in po našem mnenju bi lahko bilo to ključnega pomena za vse pravice v okviru tega in seveda je treba pravosodne sankcije omeniti, kajti brez teh eh, pravic posamezniki preprosto ne bodo imeli dostopa do ustreznega pravosodja. Hvala. Hvala lepo. Sedaj pa gospod James McGill, predsednik eh, odbora CCBE Criminal Law. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Najprej se želim zahvaliti odboru za to, da je CCBE povabil sem, da prispeva k vašemu razmisleku. Hvala lepa. Že na začetku želim povedati, da ta odbor opravlja zelo veliko dobrega dela in povedati vam želim, da ljudje, ki se s pravom okvarjajo v praksi, cenijo vaše delo. Zelo smo vam hvaležni, kajti ta odbor in komisija delata dobro. Predlogi sveta, ki želijo omejiti pravice klientov v zvezi s posvetovanjem z odvetniki, so nekaj, čemu vi nasprotujete. Hvala vam za to. Vsi odvetniki, ki delajo v praksi, se vam zahvaljujejo za vaše delo. Teloma želim povedati, da se strinjam z vsem, kar je povedala Libi in z vsem, kar je povedal Holger Med, zato bom toliko krajši danes popovdan. thank you velik sovražnik v tej dvorani in vem, da gospod De Jong pravi, da moramo sprejeti načelno stališče v zvezi s temi pomembnimi pravicami, je dejavnik gospodarstva, gospodarskih stroškov. Svet vedno znova to ponavlja. In uh, odvetniki smo vse to že videli. Takrat, ko je bil uveden zelo obsežen nalog za prijetje, je bila uvedena tudi podpora za postopkovne pravice. To je bilo nekaj vrste varovalo. 12 let je že tega in nič se ni zgodilo. Govorimo pa o Evropskem javnem toživcu. Kdaj se bomo naučili, da ni mogoče zagotavljati dodatnih pooblastil, če ne zagotoviš tudi dodatnih jamstev. Torej, vsi tisti, ki vas prepričajo ekonomski argumenti, naj vam podam primer, primera naloga za prijetje naj vam tudi povem, zakaj je jasno vsakemu odvetniku in poslancu, da se sodni primeri negativno odražajo za tiste, ki nimajo dostopa do finančnih sredstev v primerjavi s tistimi, ki imajo dostop do finančnih sredstev. Če je nekdo prijet na Irskem in se zahteva sojenje v Frankfurtu, kaj bom storil? Če se moj uh, klient če se moj klient lahko privošči odvetnika, bom poklical gospoda Meta, on bo govoril z nemškimi oblastmi in v velikem številu teh primerov lahko rečemo, da se primeri rešijo brez potrebnega prijetja in uh, obramba lahko, naprimer, samo v teoriji izvede prijetje, ker je bila, bil klient prej tako vzoren in zgleden državljan pot v zapor ni potrebna. Vsak si lahko torej to privošči, če ima dovolj denarja. Kakšna je alternativa? Kakšna je alternativa, če oseba nima dostopa do odvetnika v državi, ki je izdala nalog za prijetje? In da, država, ki je izdala ta nalog, je tista, ki je povzročila stroške. Naprimer, kraje kokoši, so povzročile, da so ljudje natrpani v zapore, zato ker države članice niso menile, da bi bilo potrebno uvesti načelo sorazmerja. Kaj se zgodi s tem, ki nima denarja? Aretirajo ga, prav gotovo je v pridržanju, dokler se ne obravnava njegov primer. Primer se obravnava mnogo dlje, zato ker jaz nimam informacije o neškem, nemškem pravosodju. Država lahko dobi hiter odgovor o, iz, od nemške države. Vendar ta žalostna oseba mora ostati v priporu in ostati mora tako dolgo, dokler država, ki je izdala nalog, ne stori tega, kar bi morala storiti že na začetku, namreč dokler ne imenuje odvetnika. Vseeno torej povzročajo stroške na koncu, zakaj ne bi storili tega že na začetku in privrčevali veliko s tem, da ne zabrejo posameznika, pogosto to traja zelo dolgo, sodišče mora potem obravnavati primere, ki bi jih bilo mogoče obravnavati mnogo bolj učinkovito. Lahko vam povem zakaj. Zato, ker se ne spoštuje pravic posameznika na ravni držav, ki izdajajo predloge. Sramota bi bila poslanci, če bi sveto uspelo z njihovimi nameni. Mislim, da bi morali vi ukrepati po svoji vesti. Torej, če povzamem, z vidika obrambe je tako. Vsak dan imamo izkušnje s tem, da ne zaupamo predlogom vlad, kajti oni imajo svoje izkušnje z pravosodnim sistemom. Vedno znova so podatki nenatančni. Zahtevajte, da bodo razložili, kako to, da se pojavljajo ti argumenti o stroških. Šele potem lahko govorimo o širših argumentih ne pravice, velikih stroškov, ki nastanejo zaradi tega. Ekonomski argument je lažen in preprosto ne drži vode. Še nekaj kratkih komentarjev. Ne zahtevamo od vas, da uvedete ukrepe samo zato, da uvedete ukrep. Če ne bo izboljšal situacijo, potem ni nobene potrebe, da se to uvaja. Strinjam se s tem, kar je povedal gospod Med. Strasbourg je neke vrste aspiracije, ampak ne zagotavlja resne zaščite za klijente na vsakodnevni ravni. Mislim, da bi morali kodificirati najboljšo prakso na tem področju. Kolegice in kolegi, vem, da je ura pozna, nič. Kaj več nimam zapovedati, razen tega, kar je bilo že navedenega v naših dokumentih, z veseljem pa bom odgovoril na vaše vprašanje. Hvala. Thank you, Mr. McGill. Hvala lepa, gospod McGill. Sedaj pa gospod Ignacio Patrone, ki je namestnik glavnega tožilca. Izvolite. Hvala, predsedujoči, hvala za povabilo. Morda bo koga čudilo. Glede na to, da sem edini tožilec, ki govori na tem sestanku in če se ta tožilec celo strinja z vsem, kar je bilo povedano. Intimno sem prepričan, osebno prepričan. Morda zato, ker sem italijan, ampak eh, sicer sem oboževalec bekarije, ki je bil omenjen, ampak tudi na podlagi praktičnih izkušenj bom povedal naslednje. Mehanizem vzajemnega priznavanja gospa poslanka, ne spomnim se imena, prej se je oglasila, upam, da mi bo oprostila, omenila je dejstvo, da je prišla v Evropski parlament, je bil koncept eh, medsebojnega zaupanja nekaj, kar je težko razumela. Zdaj si pa predstavljajte mene, ki že 34 let opravljam to delo in samo od 99. leta sem videl, da si je Evropska unija to zastavila za cilj. Do takrat namreč Evropski uniji praktično ni bilo kaj dosti mar za to. To je tako kot neka stava, ki temelji na predpostavki, na sistemu Evropske konvencije, torej gre za domnevo zaščite vseh velikih načel. In po drugi strani seveda se moramo boriti zoper kriminaliteto, ki je postala vse bolj čezmejna, tako kot je postalo očitno. Takrat smo bili priča prvemu valu določb, zlasti od leta 2001 dalje, temi določbami smo seveda želeli zavarovati naša načela. Na začetku je bilo zelo malo pozornosti namenjene varovanju naših načel. Zdaj pa imamo Lizbonsko pogodbo, pristojnosti so se zelo povečale in postale tudi potencialno bolj učinkovite. Absolutno nujno je torej, da konsolidiramo pravico do obrambe, kajti v nasprotnem primeru ne bo zaupanja ne na papirju, ampak v praksi ne bo zaupanja naših državljanov. To pa je edini demokratični temelj, na podlagi katerega lahko v sistemu, ki ni federalen in ki glede na pogodbe nikoli ne bo federalen, Le tako lahko dobimo določbe, ki bodo veljale v vseh državah članicah. Osebno sem zato ne samo zadovoljen, da so bile potrjene tri direktive, ki so že v veljavi, pač pa bom zelo vesel, če bomo prišli tudi do čim prejšnje potrditve tistih treh direktiv, o katerih smo razpravljali danes. Z vidika načela je po mojem mnenju to zelo pomembno. Predvsem imamo v mislih tukaj direktivo o domnevi nedolžnosti. Bojim se, da če ne bomo prišli do popolne slike, čim bolj harmonizirane zaščite pravic vseh strank upletenih v kazenski postopek, potem bo nezaupanje prineslo odsotnost legitimnosti. To pa bi imelo za posledico to, da ne bomo škodili, pač pa koristili kriminalcem. Naj povem, da moramo s kazenskim postopkom zaščititi tudi našo družbo. To iskanje ravnovesja je odvedno. Po eni strani zaščita pravic posameznika in na drugi strani zahteva družbe, da se kaznuje krivce. To je ravnovesje, ki je težavno, ampak nujno. Enoten pravosodni prostor ne sme dajati prednosti nekaznovanosti. Ne smemo uh, omogočiti ljudem, da gredo čez mejo in niso več odgovorni, tako kot bi se lahko zgodilo nekomu, ki živi v mestu, ki je praktično na meji med Italijo in Francijo. Uh, potrebujemo sistem, ki bo omogočil pristojnim, da zbirajo dokaze, vendar tega ne smejo narediti s katerimkoli sredstvom in kjerkoli in brez jamstev, da se bo spoštoval vsaj nek minimalni standard. S tem prehajam na drugi del moje predstavitve. Namreč, pojavlja se vprašanje, ki ga je gospod Sharpston sprožil. Šlo je za primer M, oseba pač ni želela biti imenovana. Šlo pa je za načelo ne bi si nidem med Italijo in Belgijo. Pravobranilec, ki ga ne poznam osebno, ampak ga vedno znova omenjam, gospod Sharpston je dejal, Glejte, čas je, da določimo pravila glede sodne pristojnosti. Sodne pristojnosti na področju kazanskega prava znotraj Evropske unije. Torej, če si pogledamo civilne spore, imamo zelo zanimiv, kompleksen, delojoč sistem delitve sodne pristojnosti. Seveda, v civilnem pravu je odvisno, če recimo jaz sprejmem, da pridem v Belgijo, namesto da bi se postopek izvajal v Italijo, tudi v redu. Pri kazenskem postopku pa gre za zelo pomembne vidike, ki se jih bom dotaknil na zelo kratko. Kdo je pristojni sodnik? Pomembno je veljavno pravo, pravo za konkretno dejanje in za postopek. Veljavno pravo za postopek je primarno pravo. Drugič. Izogniti se je treba tudi tveganju, da bomo imeli več preiskav za isto dejanje. Namreč za čezmejnimi dejanji je skoraj da normalno, da je čisto možno, da imamo preiskavo v državi številka 1, 2, 3. In temu se moramo absolutno izogniti. Sharpstone pravi, ali se ne bi mogli izogniti temu z ne bi sin idem, ko ugotovimo kasneje, da je nekdo že bil obsojen ali oproščen, potrebujemo eh, mehanizem definicije. Zdi se mi torej, da je potrebno ta, te direktive potrditi, obenem pa je treba dodati tu še porazdelitev sodne pristojnosti med državami. Hvala lepa. Eh, grazie, mister Patrone. Hvala lepa, gospod. Ford, panel. Hvala lepa, gospod Patrona. Hvala lepa. Naslednji je gospod uh, eh, Lekrobije. Izvolite. Si. Hvala. E, imel sem uh, priložnost uh, oziroma uh, dobro priložnost, da sem uh, lahko dal časa sodeloval uh, z uh, Eh, z odborom za eh, pravosodje in eh, lahko rečem, da je prav gotovo prišlo do boljšega sistema na tem področju. Po letu 2004, naprimer tudi neuspeh pogajanj glede postopkovnih pravil Eh, skozi eh, te predloge pravzaprav smo šli dlje od samega vzajemnega priznavanja. In, eh, in sicer je šlo za poskus, da skušamo vzpostaviti vsaj minimalna pravila, skupna pravila. In uh, potem je bilo potrebno počakati na predlog švedskega predsedstva leta 2009 in eh, na to eh, delo, ki se je nadaljevalo, eh, kar nas je pripeljalo do sedanjega trenutka. In Potrebnih je bilo pet let, da smo prišli do te stopnje in lahko se vprašamo, kaj pa bomo naredili v naslednjih letih. Tako sem tudi razumel to razpravo. No, na posamezne točke, v katerih razpravljamo že celo popovdne, pravzaprav se bolj ali manj strinjam z vsemi dosedaj podanimi predlogi in eh, lahko rečemo, da je dejansko eh, ta eh, pravica, v kateri katerem, eh, kateri govorimo, vse to mora eh, spremljati eh, tudi finančna pravica. In s tem v zvezi se mi zdi, da je potrebno iti še dosti dlje in eh, za mladoletnike in pa občutljive eh, osebe je potrebno predvideti celo eh, time specializiranih strokovnjakov ali pa celo tiste, ki bodo spremljali te mladoletnike in te otroke, kar je bistvenega pomena. Glede sedmega člena o direktivi o mladoletnikih, ki so žrtve trgovanja z otroki, Eh, tu gre za člen, ki je preveč eh, ohlapen. Jasno se lahko vprašamo, naprimer, eh, ko vzpostavljamo prostor varnosti in pravosodja, se lahko vprašamo, kaj je bilo narejenega v preteklih letih, pa tudi kakšno je sedaj stališče komisije. Mogoče bi bilo potrebno s tem načrtom nadaljevati. Danes eh, popovdne je že bilo eh, govora o tem, naprimer bodi si v eh, vidiku, ki se nanaša na začasni pripor in podobno. V bistvu pa ima morda komisija prav, kajti neprestano eh, pisati nova besedila, oblikovati vedno novo besedilo, verjetno ni v tem rešitev. Pomembno je, da vdihnemo življenje v tisto, kar bo dejansko postal pomemben pravni korpus Evrope in eh, tudi pristojnosti, ki jih bo komisija dobila glede tega eh, po decembru, eh, že sedaj pravzaprav bedi nad učinkovitostjo izvajanja te direktive. To bo potrebno ne le nadzirati, temveč tudi pravzaprav posredovati več informacij, prav tako naprimer izdelati več oceni in tako dalje. Vse to nas naj potem pripelje do pravega, realnega stanja na tem področju. In eh, potem spet eh, vstop eh, Evrope oziroma pristop Evrope k konvenciji, tudi to bo izjemnega pomena. Dovolite, da povdarim še nekaj, kar se mi zdi tesno povezano s to našo razpravo. Mislim, da je potrebno delovati v duhu sodelovanja, pravosodnega sodelovanja, glede skupnega pravosodnega mehanizma, ki bi veljal za celotno Evropsko unijo. Oblikovanje strategije, to je tisto, kar bo pomenilo velik korak naprej v varovanju, eh, pravnem varstvu in zašiti, o katerem eh, govorimo. Prav gotovo bo izjemno težko pojasniti, kaj želim povedati. Če vzamemo, naprimer, eh, ogroženost eh, otrok, otrok eh, njihovo, občutli, njihovo, njihov ranljiv položaj in pa celotno vprašanje delinkventnosti, ki je s tem povezano. In eh, ko vidimo naprimer te mladoletnike, eh, ko vidimo vsa, vso to, vse te ljudi, ki živijo v eh, revščini in tako dalje, brez izgleda, to je prav gotovo, na tem se je potrebno zamisliti in lahko se vprašamo, kakšni pa so pravzaprav odgovori. Do sedaj so ti odgovori zlasti finančne in gospodarske narave. Vendar, ali je to dovolj, ali imamo rešitve za eh, ta vprašanja delikventnosti na evropski ravni, če mi nekdo pove, da ima te rešitve, bom zelo zadovoljen. Vendar sam tega ne vidim. V Parizu, ob polnem spoštovanju vseh teh norem in tako dalje, pa vedno znova vidimo otroke, ki so um, ki so v priporu, otroke, ki so starejši. Um, ki imajo več kot 13 eh, let. Kaj se potem z njimi zgodi? Na ta način jih enostavno prepustimo ulici. Nihče jih ne pozna, nihče ne pozna eh, njihovega imena ali pa imena ljudi, ki, eh, njih, ki za njih skrbijo in ki so za njih odgovorni in eh, ker eh, kot tožilec eh, na pariškem sodišču vam lahko povem, da spriča vsega tega resnično sem globoko osramočen. Kaj ti pravzaprav na, na nek način dobesedno vržemo te otroke v objem ljudi, ki, trgovi, kar, ki trgujejo s človeškim, z ljudmi in z otroki. In prav gotovo potrebujemo rešitve in eh, moramo se ukvarjati s temi vprašanji eh, varstva, zaščite mladoletnikov. Uspelo nam je v veliki meri sicer eh, naprimer doseči določene rešitve, vendar naprimer, kar, eh, kar je zlasti problem, je, da ni spremljanja in z drugimi spremljanja eh, situacije, oziroma razmer in z drugimi besedami to pomeni, da nam ti otroci, ti mladoletniki uidejo, eh, uidejo v našemu nadzoru. Govorimo o velikih načeljih, vendar pa pri tem spremljanju se pojavljajo tudi, eh, tudi na skrižje, na skrižje med pravom in temi situacijami. In ravno v tem je največja težava. Zato menim, da moramo opredeliti strategijo Evropske unije in mislim, da je dejansko to na nas. Naš položaj je tak, da nam to omogoča. Kajti potrebno je zagotoviti to zaščito in zato je potrebno definirati strategije, koristne strategije, ki bodo pomenile prave politične odgovore k eh, kazenskim sankcijam na evropski ravni uh, eh, now. Hvala lepa. Sedaj pa je na vrsti gospod Oliver Tell, vodja enote za pravosodje pri Evropski komisiji. Izvolite. Bonsoir, euh, mesdames, messieurs, euh, monsieur le président, euh, merci pour votre invitation. Depuis... Eh, Dobar večer, hvala lepa. Uh, Eh, po letu 2009 in sprejetju skupnostne eh, metode v, metod, v mehanizmu odločanja po letu 2009 moramo priznati, da eh, smo naredili velik napredek glede evropske agende, ki zadeva krepitev pravice evropskih državljanov. Eh, pravice glede pravičnega eh, sojenja, vendar pa je potrebno premustiti eh, še probleme. In sicer na eni strani gre za izvajanje, za izvrševanje. To ni najmanj eh, težko. Tu gre naprimer za pravico do odvetnika in podobno. In vse to prav gotovo pomeni velike pravne, gospodarske. Eh, probleme oziroma izzive, izzive tudi na ravni odločanja in tako dalje. In eh, komisija je tudi metodično pristopala k ocenjevanju, eh, ocenjevanju izvajanja direktiv s strani držav eh, članic. Tu so nekatere določbe, bi, eh, na katere bi se pravzaprav tožene stranke pred sodišči eh, morale imeti možnost sklicevati. Naprimer, pravico imate do pravnega dopisa in tako dalje. Eh, vse to eh, menim pa, da tega ni mogoče vedno povsem jasno izpostaviti. Tu so tudi organizacijski izzivi, naprimer oblikovati registre prevajalcev, tolmačev in tako dalje. E, potem tudi vse tisto, kar se nanaša na preiskovanje in podobno. Potem so tu tudi e, pravni izzivi, direktiva o tolmačenju, ki govori o prevajanju e, temeljnih besedil. Vendar kaj pa to so temeljna besedila, se lahko vprašamo. Nekad, koncepti zelo preveč ohlapni, preveč nejasni eh, in zahtevajo določeno razlago in tako dalje. Eh, drugi veliki ziv eh, so potem tri direktive, ki se umeščajo v sklop treh eh, direktiv, to je eh, domneva nedožnosti, potem eh, tudi tisto, kar se nanaša na, na vzpostavitev začasne pravne, brezplačne pravne pomoči in pa pravno pomoč tudi ranljivih oseb, kajti učinek na mednarodni ravni pa je tisto, kar bo ocenila komisija. Vse to vpliva na pogajanja, ki potekajo v zvezi z novimi predlogi direktiv. Sedaj samo na hitro eh, in na kratko o teh treh eh, direktivah. Eh, tu je ta direktiva, ki obravnava pravzaprav specifične pravice postopkov za e, točno opredeljene kategorije otrok. To je del evropske, evropske strategije na tem področju, kajti otroci v kazanskem postopku so še posebej ranli, ranljivi. Zato jim je potrebno zagotoviti čim večjo stopnjo jamstva in zaščite. Pot, to je eh, torej ta direktiva. Potem je tu ta pravica do odvetnika in te pravice ne smemo razvodeniti. Načelo je enostavno. Vsak otrok, eh, naprimer, ki je osumljen za grešitve eh, kaznivega dejanja, mora imeti pravico dostopa do odvetnika, ko ga zasliši policija to je bistvenega pomena in to je nekaj, kar pravzaprav prevlada nad resnostjo zagrešenega kaznivega dejanja. Potem gre tu za domnevno oziroma domnevo nedolžnosti in eh, tudi to je izjemno pomembno, kajti brez tega pravzaprav pravica do odvetnika eh, nekoristna oziroma popolnoma nesmiselna kajti eno brez drugega ni možno. Izvajanje teh dveh načel v praksi pa je problematično in tu so številne odločbe Strasburškega sodišča, vključno z nedavnimi sodbami. Dan danes smo priča konsenzu med državami članicami o tem, da je potrebno ukrepiti vzajemno zaupanje in da v ta namen potrebujemo skupno, eh, skupna načela in eno od leteh je domneva nedožnosti. In eh, komisija se je, postav, je šla celo dlje od Strasburškega oziroma od konvencije za človekove pravice. Gre za pravico do molka in eh, za pravico eh, do ne samo obtožbe. Potrebno je zajamčiti to pravico do odvetnika eh, za najbolj ranljive skupine in sicer v najbolj kritičnem trenutku za te osebe in sicer takrat, ko so eh, dane v pripor eh, s strani organov pregona Želim vas opozoriti na dejstvo, da če bi na evropski ravni že imeli oziroma razpolagali eh, s tako direktivo, bi to že pomenilo zelo veliko glede na sedanjo situacijo. Samo štiri države do sedaj pravzaprav eh, bolj ali manj delujejo na ravni tega, kar je zapisanega v direktivi. Veliko tega bi še lahko povedal, vendar se bom tu ustavil. Hvala. Hvala lepa. Gospe in gospodje, spoštovani govorniki, spoštovani udeleženci. Sedaj vam moram povedati, da časa za razpravo ne bo. Če imate kakšno vprašanje ali izjavo, lahko to sedaj naredite v neformalni obliki. Najprej se moram sedaj zahvaliti vsem. Hvala za izjemne predstavitve. Hvala tolmačem. In hvala vsem udeležencem. Želim vam lep večer. Hvala.